Začeli bomo z sejo. Čakamo še nekaj članov, ampak pridružili se nam bodo kasneje. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Ga lahko sprejmemo z sledečimi spremembami. In sicer bomo eh, zamenjali točki 7 in pa 13. Gre za zamenjavo eh, dveh poročil, gospoda Silikiotisa in gospoda Benifeja. Tolmačenje imamo vse jezike, razen hrvaščino in galščino. Imamo tudi eh, skupino obiskovalcev, ki jo je povabila. In sicer z eh, univerze v Barceloni in gre za eh, študente mastersa na temo političnega eh, vodenja in pa eh, komunikacije. Prepričana sem, da bo vodenje politike veliko boljše, ko boste vi sedeli tukaj kot člani parlamenta. Prisrčno dobrodošli. Jutri bomo tudi imeli skupino z Univerze de Poitiers Eh, k temu se bom vrnila jutri. Potem pa naj vas seznanim z zapletom. Ob desetih Ob desetih danes smo vabljeni na kratko počastitev spomina na žrtve terorističnih napadov v Bruslju pred približno enim letom. Potekala bo slovesnost v polkrožni dvorani in sami se lahko odložite, odločite, ali, boste, ali si boste vzeli odmor in odšli tja. Mi pa bomo morali žal nadaljevati z sejo. E, torej to sem skoraj omenila, potem ob desetih pa se bomo odločili. In e, potem naj povem še sledeče. Zamenjati bomo morali dvorano in sicer tako danes, kakor tudi jutri. Danes in sicer pozno popovdne med 17. in 18.30. Takrat bomo imeli javno predstavitev skupaj z odborom Juri. Ponavadi eh, ta odbor pride v našo dvorano, tokrat pa smo rekli, da bomo mi šli v dvorano odbora Juri in to je PHS4B001. Ampak to je danes pozno popovdne. Ali kdo temu nasprotuje, ne? To pomeni da bomo začeli z prvo točko na dnevnem redu. Rada bi tudi, da eh, sprejmemo zapisnike sej eh, iz novembra, januarja in februarja. Lahko potrdimo te zapisnike, da. Potem pa smo pri četrti, peti in šesti točki dnevnega reda. Nadaljevali bomo z agencijami. In to pomeni, da gre tukaj za revizijo treh agencij, CDFOP, EUOSH in pa Eurofond. Najprej bom dala besedo poročevalki za CDFOP in to je gospa Sondeh. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Od leta 1975 naprej, ko je bil CDFOP eh, ustanovljen, eh, je eh, ta agencija ukrepila svoj položaj in sicer zahvaljujoč kakovostnemu delu. Že nekaj let se CDFOP ne osredotoča več zgolj na izobraževanje in usposabljanje, ampak tudi na spretnosti in pa kvalifikacije. Na ta način se eh, prilagaja novim razmeram, predvsem v povezavi z eh, razvojem digitalne tehnologije. To pomeni, da predstavljajo tudi novo strategijo za eh, kompetence v Evropski uniji in to temeli na priporočilih Evropske komisije. Danes razpravljamo o reviziji CDFOP-a. In komisija si je zastavila dva pomembna cilja. Prvi cilj je, bolje uskladiti naloge agencije in eh, posodobiti cilje, eh, ki jih eh, agencija že ima, jih prilagoditi novim ciljem Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja. Drugi cilj pa je bolje uskladiti uredbe z skupnim pristopom za decentralizirane agencije. Na ta način eh, želi komisija eh, posodobiti delovanje agencije. No, sedaj pa eh, k mojemu poročilu. Sestala sem se številnimi deležniki, ki na takšen ali drugačen način delajo z agencijo CDFOP. Poleg tega sem zbrala veliko informacij in glede na informacije, ki sem jih zbrala, lahko rečem, da bom eh, podala nekatere predloge. Predloge, ki pa niso dokončni, kaj ti poteka uh, ocena delovanja agencije. In uh, o tem sem že spregovorila. Rekla sem, da bi si želela, da bi uh, ta dva procesa potekala hkrati. Trenutno v eh, svojih eh, predlogih eh, ne želim podati dokončnih ocen, ampak želim podati le nekaj predlogov. Torej, najprej, kar zadeva upravljanje agencije CDFOP, predlagam, da obdržimo trenuten sistem, gre za sodelovanje držav članic Evropske komisije in pa zaposlenih v CDFOP-u ter seveda vodstva CDFOP-a. Poleg tega pa predlagam določene spremembe. In sicer, kar zadeva misijo uh, agencije, kar zadeva cilje agencije, predlagam, da uh, eh, CDFOP enakopravno sodeluje z Evropsko komisijo in pa drugimi uh, evropskimi inštitucijami, hkrati pa tudi z socialnimi partnerji. Eh, poleg tega mora upravni odbor odločati o eh, prihodnih usmeritvah CDFOPA in direktor mora ostati eh, odgovoren za upravljanje vsakodnevnih administrativnih dejavnosti, tudi ko gre za upravljanje s človeškimi viri. Druga točka pa se nanaša na pretok oziroma posredovanje informacij. Predlagam, da eh, bi drugi dve agenciji, Eurofound in OSHA, bili dobro seznanjeni oziroma da bi vse tri agencije eh, medsebojno bilo dobro seznanjene z eh, dejavnostmi druge druge. Torej predlagam, da Eurofound in OSHA kot opazovalki sodelujeta pri sejah CDFOP-a. Poleg tega pa predlagam boljše posredovanje informacij znotraj vsake skupine in e, še prav posebej e, pri sejah izvršnega odbora, tako da bodo koordinatorji vseh delovnih skupin e, hitro lahko posredovali informacije svojim članom. In sedaj še k tretji točki. Uložila sem predloge sprememb, ki se nanašajo na. Eh, finančni, zavezujoč finančni okvir, ki ga dobro poznamo in ki zahteva racionalizacijo in optimizacijo eh, stroškov. In v svojem poročilu povdarjam, da agencija ne more odpirati eh, lokalnih uradov v državah članicah. Agencija mora biti sicer dobro zastopana v Bruslju in v Bruslju, Eh, že danes je zastopana v Bruslju, ampak menim, da ni v našem interesu, da bi eh, imela izpostave tudi v drugih državah članicah. In še ena točka. Agencije je potrebno omogočiti, da bo še naprej uporabljala eh, zunanje prevajalske storitve, zato da bi omejila stroške na tem področju in pa okrepila učinkovitost in proaktivnost. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Seveda pa sem na voljo vsem poročevalcem v senci na temo CEDAFOPA eh, za nadaljne pogovore in vprašanja, eh, vendar pa mislim, da bomo dobro sodelovali tudi z poročevalci in poročevalci v senci za druge dve agenciji. Najlepša hvala, gospa Sonder. Sedaj pa gospod Kalvišambon na temo Eurofonda. Okay, eh...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 gre za različne točke, nimamo poročevalca v senci za točko, ki se nanaša na CDFOP. I, I CDFOP point is, is closed. Eh, čeprav razumem, smo končali s točko CDFOP. I don't understand the, the, the, the procedure. Ah, no, no. Ne razumem postopka. Ne, ne. Tukaj so tri različne agencije in tri različne točke. Oglasil se bom takrat, ko bomo obdelali drugi dve agenciji. Če se želi kdo oglasiti v zvezi z agencijo CDFOP, s centrom CDFOP, bi mu z veseljem prisluhnil zdajle. In, in, in program, so, Tako je zapisano. Na dnevnem redu imamo točko 5, 4, 5, 6. Prosim, da se držimo teh točk. ja, to smo nekako preoblikovali v delovno metodo, skladi s katero imamo najprej poročila poročevalcev, potem sledijo poročevalci v senci. No, dobro, gremo naprej s poročevalci v senci za CDFOP. Če je tukaj, dajem besedo Haviju Lopezu, ki nadomešča Milena Pavela.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 skupnim pristopom v zvezi z decentraliziranimi agencijami. Meni, da je treba uredbo revidirati čim prej. In dobro je, da se ta trojna pravna podlaga vključi tudi v CDFOP. Estrategika. Entiende el enfoque común de la Unión Europea en materia de servicios organi agencij se morajo malce bolj usmeriti na strategijo. Kolega veseli, da bi centr CDFOP lahko spet imel možnost, recimo, da izkoristi prevajalske storitve. Potrebujemo politično podporo na različnih ravneh, ravneh Evropske unije. Seveda pa CDFOP deluje tesno tudi z nacionalnimi sistemi. Eno od ciljev revizije uredbe je, da zagotovimo, da so agencije čim bolj koristne. Razmišljati je treba tudi o finančni podpori centru CDFOP, to je ena najmanjših agencij v Evropski uniji. Treba zagotoviti financiranje tudi po letu 2020. Zdaj pa poročevalka v senci za EKR, Jana Zitnanska, izvolite. V kabinah nimamo zvoka. Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi... Upam, da zdaj mikrofón deluje. Hvala še enkrat za besedo. Ponovila bom, kar sem že povedala. Center CDFOP je pomembna agencija, ki dobro deluje in lahko le podprem, kar je že povedala naša poročevalka. Menim, da trenutno ni smiselno vzpostavljati dodatnih eh, nacionalnih zastopstev. Moramo se osredotočiti na dejavnosti centra, gre za spodbujanje eh, poklicnega usposabljanja. Očitno imamo nekaj težav z angliškim tolmačenjem. Tako, zdaj pa očitno deluje. Imamo tehnične težave na angliškem kanalu. We'll try once again, you nod if you don't get it. Please. Še enkrat poskusimo, izvolite. Ne bom dolgo govorila, ne želim podaljševati razprave. No, potem pa v angliščini. Mislim, da, je, da ta agencija res dobro opravlja svoje delo. Strinjam se z gospod poročevalko, gospod Sander, v zvezi z učinkovitostjo centra in v zvezi z dejstvom, da morda ne potrebujemo teh uradov za stike, za povezovanje v državah članicah. Poročevalka je opravila dobro delo in z veseljem bom sodelovala v nadaljem postopku. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sledi predstavnik ALDE, Marjan Harkin. Ni je tukaj. Sledi gospa Kuneva za GUE oziroma NGL. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi pozdravila novo uredbo o CDFOP in to zaradi dveh razlogov. Zelo pomembna je zaradi vprašanj povezanih z delom. CDFOP mora biti čim bolj koristen, to je naše delo. Gre za agencijo, ki nekako povezuje našo državo z Evropsko unijo. želim, da se nadaljuje podpora tej agenciji v državah članicah. Njeno delo, delo agencije, pa mora slediti razvoju dogodkov na področjih, ki jih pokriva. To je tudi razlog, zakaj to vrstne agencije sploh imamo. Strinjam se s tem, da moramo določiti bolj jasen okvir, Zagotoviti moramo namreč, da so znanja in veščine jasno opredeljeni, da je poklicno usposabljanje organizirano tako, da sledi vse bolj specifičnim potrebam trga dela. Pozdravljam nekatere odlične amandmaje poročevalke gospe Sander. Zahvaljujem se ji za, se ji za opravljeno delo. Mislim, da je zelo pomembno tudi sodelovanje oziroma koordinacija med CDFOPom in drugimi evropskimi agencijami. CDFOP se ukvarja z vprašanji povezanimi z delom in lahko bi preučili, kako lahko povečamo prispevek agencije. Tudi v zvezi z znanjem in spretnostmi tistih ljudi, ki prihajajo v Evropo, tudi oni imajo ogromno potencijala. To so ljudje, ki morajo imeti dostojanstvo na življenje in upanje. Tako da podpiram to, da je agencija navzoča tako v Solunu kot tudi v Bruslu. Imam sicer nekaj pomislekov glede nekaterih delo besedila, ampak prepričana pa sem, da bo naše delo potekalo odlično. Hvala. Gospe, gospa Jean Lambert je naslednja. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici, ki je prej začela govoriti v angliščini. To je dober uh, primer eh, ustreznega sodelovanja poročevalka gospo, gospa Sandar je predstavila nekaj zanimivih zamisli. Govori o krepitvi sodelovanja med agencijami. Po mojem mnenju je to pomembno. Lahko se recimo preostali dve agenciji navzoči kot opazovalki, to je ena od možnosti. Pomembno je tudi, da komisija agencije obvešča o spremembah v proračunu. Kakorkoli se to že zgodi, stvari morajo biti jasne. Pomembno je, da preučimo vprašanja povezana z vlogo upravnega odbora, ampak mislim, da gre poročilo v tem smislu v pravo smer. Veselim se že sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci. Hvala lepa. Mislim, da EFDD danes ni zastopan, tako da dam besedo ENF. Gospe Bizoto, ki pa je ni tukaj, ampak mogoče bo gospod Martan spregovoril na mesto nje. Merci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Revizija uredbe CDFO pa. E, Evropskega centra e, za izobraževanje in poklicno usposabljanje je bolj e, tehnična revizija, ne toliko politična sprememba. In pozdravljam dober pristop gospe Sander. Mislim, da je zelo pomembno po toliko letih organizirati revizijo te uredbe. Eh, gospa Sonder je uh, izpostavila tudi uh, nekaj, uh, z čimer se ne uh, strinjamo posem. Gre za časovnico. Mislim, uh, da je vse skupaj nekoliko preuranjeno. Bolje bi bilo uh, organizirati delo tako, da uh, bi lahko upoštevali tudi zaključke, ki bodo sprejeti ob koncu leta po eh, pripravi eh, zunanje eh, ocene, neodvisne ocene. Torej, mislim, da bi bilo časovnico potrebno prilagoditi, kljub temu pa pozdravljamo upravljeno delo gospe Sander, ki mislim, da je odlično upravila svoje delo. Hvala. Tako,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 kolegoma poročevalcema za drugi dve agenciji. Hvala za sodelovanje. Agencija EU-OŠA želi zagotoviti, da so delovna mesta v Evropi bolj varna, zdrava in produktivna. Sodelujemo z vladami, zaposlenimi, zaposlovalci, evropskimi mrežami in zasebnimi subjekti. Najprej želimo povdariti, da predlog komisije povdarja tristranski značaj agencije. Tudi sam to podpiram. To je bistveno za to, da je agencija ustrezno obveščena o situaciji v državi članici. Govori se o spremembah v odborih, izvršni odbor naj bi zamenjal biro, gre tudi za to, da se lažje spremenjajo izvedbene odločbe oziroma nujne odločbe. Poleg tega želimo preprečiti konflikt interesov v zvezi z ocenami, stroški, izdatki. Okrepiti je treba določena področja, recimo temu, da bi se izognili odvečnim dejavnostim oziroma podvajanju dejavnosti v agencijah. Potrebujemo program vnaprejšnje in naknadne ocene, tako da se ustrezno uporablja proračun. Potrebujemo tudi program ustrezne kazalnike uspešnosti. Potem potrebujemo ustrezno komunikacijo, ustrezno preglednost, tako da se uporabljajo najbolj moderne metode komuniciranja. Za delo te agencije je izredno pomembno, da doseže čim večje število upravičencev. Potem so tukaj še Eh, pristojbine eh, za MSP-je, ki so tudi zelo pomembne. Hvala. Hvala vam. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem v senci za agencijo EU-OŠA. Gospod Beker bo prvi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za njegovo delo. kot sem se lahko prepričal, je delo opravil zelo profesionalno in to je zelo dobro izhodišče za nadaljne delo. Podpiram tudi namen, da bi sinhronizirali vse, vsa tri poročila o agencijah, da imamo neke vrste podobno strukturo in eh, v zvezi s tem bi opozoril na določene posebne točke, kjer potrebujemo še dodatne razdelave. No? Ampak smiselno je pa vse skupaj, če uh, vodimo neke vrsti, vrste skupno razprava, razpravo med vsemi tremi poročevalci. Po mojem mnenju je takole. Imamo strukturo, ki je predvidena za vse tri agencije. Uh, In tukaj lahko naletimo na težavo. Na vrhu te hierarhije strukture imamo vedno upravni odbor. Torej, hierarhično gledeno imamo potem uh, operativne izvršne odbore. Kot najpomembnejša operativna funkcija pa je funkcija izvršnega direktorja. Zelo zanimivo pa je v predlogu komisije, da ravno izvršni direktor oziroma direktorica ima omejitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji, ki izhaja iz proračuna. Zato bi se želel pogovarjati o tem, menim pravzaprav, da sploh ne bi smeli razpravljati o tem, da izvršni direktor, ki je popolnoma odgovoren za delo zadevne agencije, ne more sodelovati pri odločitvah o kadrovski zasedbi izvršnega odbora. Imamo namreč kontrolne mehanizme, imamo poročanje, ocenjevanje, imamo nadrejeno vlogo upravnega odbora, tako da ni nobenega razloga, da bi funkcijo izvršnega direktorja omejevali. Lahko imamo naknadno ocenjevanje, lahko imamo poseganje pri napakah, ampak vnaprej pa ne more odločiti. Sam sem bil 30 let v gospodarstvu, vemo, kakšno stanje je v politiki, v javnih inštitucijah in tako eh, se nikjer ne dela. Upam, da bomo razpravljali o tem in našli kompromis. Osebno pa se zauzemam za to, da je izvršni direktor predsednik izvršnega odbora. O tem želim razpravljati in upam, da bomo našli neko pot, ki bo zagotavljala učinkovitost in pa hitre in strokovne odločitve. Hvala. Hvala, gospod Kristensen, vi ste naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se zahvalil poročevalcu za delo na osnutku poročila. Varnost in zdravje pri delu eh, je področje, kjer Evropska unija lahko prispeva k boljšemu življenju delavcev. Bistveno je, da imamo močno agencijo, ki podpira vse udeležene akterje, da bo njihovo življenje in delo bolj varno in zdravje. Tri stranska narava EU-OŠE je njena krepost. Gre za sodelovanje med socialnimi partnerji, državami, članicami, vladami in tukaj je vrednost EU-OŠE. Moramo podpreti to sodelovanje. Veselim se konstruktivne razprave s poročevalcem in tudi z drugimi kolegi, tako da lahko na koncu dosežemo rezultate, ki bodo zagotavljali um, dobro podlago za pomembno delo, ki ga upravlja agencija. Hvala lepa. Gospa Re Weber je naslednja na mojem seznamu, ampak nje ni tukaj. Jo kdo nadomešča? Ne. Potem pa gremo naprej na Guengel. Paloma Lopez Brmejo. Beseda je vaša. Vse lepo pozdravljam. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalcu in sekretarjatu parlamenta za zelo dobro delo na tej uredbi, pa tudi na uredbah za CDFOP in Eurofund. Vsi se lahko strinjamo, da agencija EU OŠA opravlja zelo pomembno delo na področju varnosti in zdravja pri delu, ugotavlja, kakšna so tveganja, izmenjuje najboljše prakse, pomembno prispeva k obveščanju delavcev na delovnem mestu. Evropska unija je nekoliko plašna, ker naenkrat preveč previdna pri urejanju tega področja. Tudi, ko gre za mišično-skeletne težave in podobno. To so vse vprašanja, ki jih mora agencija obravnavati glede obnovitve mandata. Lahko rečemo, da gre za dobre novice. Agencija mora dobiti nove naloge, ko gre za reguliranje avtonomnih eh, organov in pa podobnih organov. Treba je ustrezno izvajati zakonodajo Evropske unije, vzdrževati dialog z vsemi sogovorniki. Lahko podpremo zamisli poročevalca, menimo pa, da potrebujemo nekatere predloge spremem, da se zagotovi neodvisnost agencije in pa da se izognemo pre, presežnemu upravnemu obremenjevanju. Tako da lahko agencija res upravlja tisto delo, za katerega je poklicana. Upam, da bomo lahko nadaljevali v konstruktivnem duhu in da bo rezultat dober. Predstavnik zelenih. Predstavnica, gospa Jean Lambert. No, kot sem povedala že v zvezi s centrom CDFOP, moramo preučiti vprašanje, ki se nanašajo na prestrukturiranje eh, vloge upravnega odbora in pa izvršnega direktorja. Dotaknila bi se tega, kar eh, je povedala že kolegica iz GUE. Zagotoviti moramo, da je agencija neodvisna. Tu je zelo pomembno, kar nekaj vprašanj se je izpostavilo v zvezi s tem. Strinjamo se tudi, da bi bilo morda dobro preučiti še naloge, ki jih agencija trenutno upravlja. Bomo videli, kako bo poročevalec eh, to uredil. Sporočilo pa je pomembno. No, kadarkoli dodajamo delo ali pa metodologijo našim agencijam, je treba zagotoviti, tudi dodatne vire. Včasih se nagibamo k temu, da dodajamo naloge in obveznosti, pozabimo pa na sredstva. Tako da so potem agencije v položaju, ko morajo sprejemati zelo, zelo težke odločitve. Pozdravljamo pa to revizijo ureditve, uredbe, kajti vidimo, da je kakšne stvari res treba posodobiti. Hvala lepa, Dominik Martan. Izvolite. Merci, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Cenimo uh, delo uh, poročevalca, še prav posebej zaradi tega, kar je ustrajal pri. Uh, varnosti in pa eh, zdravju eh, na delovnem mestu. To je zelo pomembno za majhna in srednje velika eh, podjetja. Velika podjetja so dobro organizirana in države članice morajo dobro seznanjati deležnike vendar, uh, gospod poročevalec, uh, ne obstajajo zgolj uh, izjemno majhna uh, podjetja, obrtniki, ampak so tukaj tudi samostojni podjetniki. Uh, poleg tega pa je tukaj uh, tudi delo kvazi samostojnih podjetnikov, uh, kot so recimo vozniki Uberja. Zato eh, si moramo zastaviti vprašanje, kako eh, bi lahko ta agencija bila učinkovita za vse eh, zaposlene. Nisem prepričan v dolgoročne rezultate. Kako bi lahko ta agencija pomagala vsem zaposlenim, tudi tistim, ki nimajo pisarne, Eh, in eh, ki so eh, samostojni podjetniki. Mogoče bi morali razmisliti o tej agenciji in o delu te agencije. Ali naj bi bila to samo agencija, ki je namenjena ozaveščanju? Hvala lepa. To pomeni, da nadaljujemo sporočevalci v senci v zvezi s poročilom ki se nanaša na agencijo Eurofound. So, uh, no, I'll give the floor to the Eurofound's uh, <laughs> uh, uh, rapporteur. Uh. Oziroma ne, najprej dobi besedo gospe, gospod Kalvej Šambon, poročevalec za Eurofound. La presidenta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spregovoril bom v španščini. Prej sem govoril v francoščini. No, ampak glede na to, da so tukaj moji sodržavljani, ki obiskujejo parlament, ki so pripotovali iz Barcelone, bom spregovoril v materinščini, torej v španščini. Naj ob strani omenim, da bo španščina eden najpomembnejših jezikov, mednarodno gledeno, čez eh, dve leti bo drugi največji jezik v Evropski uniji. Naj se zdaj lotim agencije Eurofound. V zvezi s tem predlogom bi omenil nekaj pomembnih političnih elementov in posebnosti, ki se nanašajo na to agencijo. Zato nisem želel razpravljati zgolj o tem, eh, v čem so si tri agencije podobne ali pa različne, kajti tukaj ne govorimo o tem, da bi tri agencije združili. Mogoče se bomo nekoč želeli pogovarjati o tem, ampak trenutno še ni napočil čas. Želimo, čim bolj učinkovit eurofond, ki se uporablja čim širše, želimo zagotoviti zelo kakovostno storitev za vložen denar. Zahvaljujem se vsem, ki so vložili predloge sprememb, brez dvoma lahko s tem izboljšam svoje delo. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci, pa tudi vsem drugim, zlasti obima poročevalcema v zvezi z drugima agencijama. Vemo, da se agencije razlikujejo, zato želimo razpravo o vsaki posebej. Eurofound je agencija, ki jo zelo cenim. Ne gre zgolj za preprosto agencijo. Dela na poseben način, nekako je v svojem prestopu zelo evropska to je nekako upisano v njen DNK. Želimo pomagati agenciji, da bo postala čim bolj uspešna in učinkovita. Omenil bi dve glavni točki. Ena se nanaša na strukturo, drugo pa na način uporabe agencije. Torej najprej struktura organizacije same. Nobenih dvomov nimam, da bi izgubili evropsko naravo te agencije, če bi jo dozeli tristransko organizacijo. To je zelo pomembna zadeva. Agencija ima približno 100 zaposlenih, odlično upravlja svoje delo. Ima tudi izvršni odbor in izvršni odbor moramo imeti kar pa zadeva upravni odbor, tukaj pa se postavlja nekaj vprašanj. Če želite analizirati delo agencije, je treba podrobno obravnavati upravni odbor. Mednarodna organizacija dela, recimo njen odbor ima 54 članov. Tako da mislim, da ima upravni odbor Eurofonda preveč eh, ljudi. Lahko bi imeli strukturo 999. Pa tudi tiste člane, ki so napoteni v IMF. Lahko bi imeli neke vrste rotacijo, lahko bi imeli uh, deljeno predsedovanje. Nekako bi lahko našli način za zagotovitev večje učinkovitosti. imeti moramo evropsko agencijo, brez kakršnega koli opravičila. To ni neke vrste nacionalna zunanja enota. Lahko bi delalo, delali rotacijsko. Potem druga pereča točka pa se nanaša na vprašanje, ali bomo imeli podpredsednika namestnika direktorja ali ne. Želijo bi, da agencija postane izredno profesionalna in učinkovita. Lahko imamo tudi agencijo, ki jo vodi pod direktor. Ne želimo nečesa, kar ne deluje. ne želimo nečesa, kjer leva roka ne ve, kaj počne desna roka. Želimo imeti ustrezno, odgovorno osebo, želimo direktorja z ustreznimi pristojnostmi. Potem imamo eh, poddirektorja, ki je bolj operativec, ki dela na terenu, ki zastopa direktorja ali pa ga nadomešča v določenih okoliščinah recimo, če direktor umre, če imamo tak precedens. Želili bi se izogniti temu, da bi bile pristojnosti preveč na osko porazdeljenem. Direktor, direktorja usmerja izvršni odbor. In uh, Oba direktorja morata dobro sodelovati. Tukaj imamo tudi simbolični vidik tristranske strukture. Odkrito povedano, mislim, da ni nujno, da preveč preučujemo samo strukturo agencije. Lahko poiščemo tudi druge načine za povečanje učinkovitosti. Kaj še lahko povemo? imamo organizacijsko strukturo, o tem lahko še bolj podrobno govorimo, ampak to je samo ena plat težav. Proizvodi te agencije, torej tisto, kar prispeva, je odlično. Potem pa je tukaj še politična narava agencije. Agencija dela za institucije, za Evropsko unijo. In mislim, da bi moral tudi parlament izkoriščati strokovno znanje, ki ga zagotavlja agencija. Agencija si je pridobila sloves in vse študije, ki jih pripravlja, je treba shranjevati v podatkovni zbirki. Imeti moramo neke vrste arhiv. Trenutno poteka razprava o minimalnem dohodku, ki je potreben za preživetje. To je zamisel, o kateri se razpravlja na politični ravni in tudi agencija bi morala obdelati to vprašanje. Zagotoviti moramo vse, kar potrebuje za svoje delo. Kaj pravzaprav počne Eurofound? Mislim, da te agencije ne izkoriščamo dovolj. Najti moramo načine, da bi lahko komisija, pa tudi parlament bolje izkoristila znanje, ki ga lahko ponudi agencija. Ko želite izvesti neko študijo, ni nujno, da se najprej obrnete na zunanje izvajalce, lahko se vprašate, morda pa nam priskoči na pomoč Eurofound, recimo, ko gre za revščino, statistične podatke v zvezi z revščino. Se obrnemo na zunanje strokovnjake, Ogotovljeno pa je bilo, recimo, da Eurofund zbira takšne podatke, tako da bi se lahko najprej obrnili na agencijo. Zagotoviti moramo, da izkoristimo strokovno znanje, ki ga imamo na voljo. Tako zdaj pa bomo prekinili do 10.15. Tisti, ki želite iti v pokrožno dvorano, eh, lahko zdaj odidete tja na komemoracijo kjer bo minuta tišine, kajti danes poteka točno eno leto od terorističnega napada v Bruslju. Srečemo se spet ob 10.15. 10.15. Četrt čez deset. Torej, ura je 10.15, nadaljevali bomo s poročevalci v Sinci, ki so danes z nami. Razpravljamo pa o Evropski fondanciji. Jean Lambert, prosim. Gospa Lambert, beseda je vaša. Ste eh, poročevalka v Sinci o fondaciji. Hvala lepa. Moja politična skupina bo gotovo imela kakšne pripombe v zvezi z prestrukturiranjem. Če si pogledamo učinkovitost eh, odbora, je treba to uravnotežiti tudi z tem, da je treba vključiti vse države članice treba je razumeti vrednost, ki jo prinaša uh, Fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Uh, torej, um, govorili bomo uh, z poročevalcem v zvezi s tem. Prej ste omenili uh, zadostne vire za naloge te fundacije in uh, poročevalec je to tudi omenil, to tudi podpiramo. Uh, Potem pa je tu še eno vprašanje v zvezi s tem, kar predlaga poročevalec glede predstavitve um, Evropskega parlamenta v odboru. O tem razpravljamo že nekaj časa. Pri teh razpravah sem predstavljala eh, svojo politično skupino, torej v delegaciji Evropskega parlamenta, v teh medinstitucionalnih eh, razgovorjih to se ne nanaša toliko na to, da parlament imenuje strokovnjake, kot to počnemo za ETF, ampak ima tukaj parlament um, pravico odločanja glede proračuna. Torej vprašanje je, do kakšne mere bi morali biti vključeni v sprejemanje odločitev agencije, za katero mi predstavljamo organ za nadzor eh, proračuna. Torej, to je vprašanje, ki se postavlja. Ampak, kot sem dejala, tu so določena področja, kjer lahko podpremo poročevalca, so pa področja, kjer uh, bi, uh, bomo imeli zanimive razprave s poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Dominik Mehta, beseda je vaša. Madame. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar zadeva eurofond, Eh, tukaj eh, gre za Evropsko fundacijo za izboljšanje življenskih in delovnih razmer in cenil sem optimizem poročevalca gospoda eh, Enrika Kalveja Šambona v povezavi z to fundacijo. Jaz je, da Eurofond pripravlja dobre analize. ampak eh, zdi se mi, eh, da je eh, celotna agencija nekoliko napačno organizirana in gospod Kalvi Šambon je dejal tudi, da je je namenjena eh, še večji eh, integraciji evro eh, ali eurofederalizmu. Kot velja za prejšnji dve agenciji, za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu in pa CDFOP, niso zaščiteni najbolj ranljivi zaposleni. CDFOP se nanaša na izobraževanje in poklicno izobraževanje eh, in eh, ta eh, agencija, torej fundacija Eurofond, pravzaprav pomeni pozitivno diskriminacijo delovne sile iz tujine, gre pa torej nekako za zapostavljanje evropske delovne sile mislim, da bi bilo potrebno zasnovati boljšo strukturo, kaj ti ta fundacija ima precejšen eh, proračun. Mislim, da bi bilo čim prej eh, potrebno bolje organizirati eh, to eh, fundacijo. Gospod Lopez. Hvala lepa. Rad bi pojasnil splošna merila, eh, s katerimi smo delali pri obrečitvi teh eh, poročil, potem pa bom podal nekaj komentarjev. Torej, predelava eh, uredbe je seveda dobra, kajti zadnja predelava izvira iz leta 75 in zato je seveda smiselno, da to uredbo sedaj predelava preuredimo in da se nekoliko lotimo tudi organizacije, fundacije, da aktualiziramo tudi eh, delokrog, da izboljšamo funkcije, eh, funkcije. Lahko bi se izognili tudi podvajanju dela z drugimi agencijami. Želimo pa povedati tudi to, da naša politična skupina zelo pozitivno ocenjuje delo fundacije in nasplošno imamo občutek, da je struktura primerna. Seveda bi lahko uvedli kakšno spremembo, ampak nasplošno Evropska fondacija dejansko veliko prispeva k eh, gospodarski razpravi v Evropi. Torej, pregled uredbe je nekaj pozitivnega, ampak to ne sme postati izgovor za to, da bi vlogo ali strukturo fundacije omejili. Kot rečeno, zahvaljujemo se poročevalcu za njegovo delo, za predloge sprememb. Pozitivno ocenjujemo to, da lahko parlament vpliva na odločitve, da dobi sedaj fundacija tudi več dela in seveda je to tudi naša odgovornost, to je odgovornost parlamenta in drugih inštitucij. Mi Moramo poskrbeti za to, da se bo delo, ki ga upravi fundacija, tudi uporabilo. Potem so to eh, eh, pilotni projekti, pripravljalni ukrepi. Potem pa je tu še vprašanje eh, pod direktorja. Torej, to so bila nekatera odprta vprašanja in odgovore ocenjujem pozitivno. Rad bi komentiral še tiste stvari, v zvezi s katerimi se ne strinjamo s poročevalcem, ampak eh, v, teh, v naslednjih tednih bomo o tem še govorili. Torej, vodilne strukture, vodstveni gremi, eh, ki naj bi ga imela fundacija. Torej, iznižanje števila članov upravnega odbora, ki se sedaj določajo po državo članicah, to je eden od predlogov. To se sliši sicer kot nekaj učinkovitega, ampak na ta način ne bomo eh, resnično znižali stroškov in to bo vodilo k temu, da bo komunikacijski kanal držav članic, eh, kjer lahko države članice izrazijo svoje želje eh, v odnosu do fondacije, se zaprajo. Torej, po eni strani pravimo, da moramo fundacijo bolj koristiti, po drugi strani pa odpravljamo vizni člen povezavo med državami članicami in fundacijo. to se bo odražalo tudi na delu fundacije. In eh, lahko bi prišlo celo do znižanja stroškov, ampak eh, ne bi zelo veliko prihranili. Zato bi predlagali, da bi ohranili obstoječo vodstveno strukturo in v mislih imam predvsem zlasti tri uh, nižje uh, strukturne ravni. Torej, združitev fuzija se mi ta hip ne zdi smiselna. to se nam ne zdi smiselno ta hip in uh, tega si ne moremo predstavljati niti v prihodnosti. Slišali smo tudi komentarje v zvezi z politično ulogo. Rečeno je bilo, da je treba europeizirati uh, eh, socioekonomsko razsežnost, ampak to moramo storiti mi, to ni naloga Evropske fondacije. To pa lahko počnemo, če dobimo na razpolago informacije iz fondacije. Mi smo obiskali Evropsko fondacijo, odpotovali smo v Dublin in smo si pogledali delo na terenu. Presenečajo me eh, komentarji eh, gospoda iz Front National, ki je eh, po obisku dejal, kako odlično delo eh, opravlja agencija in je takrat agenciji tudi čestital za delo. Hvala lepa, gospod Beka oziroma gospa Šojdrova oziroma gospod Beker. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoča. Torej, mnenje ELS e poročevalca v senci je sledeče. Pozdravljamo predlog. Pozdravljamo poročilo v zvezi z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Smiselno je, da bi imeli skupni pristop do vseh treh agencij, torej do CDFO, pa do OŠE in do um, Eurofounda. Smiselno je, da imamo iste postopke in iste strukture. Torej, hvala lepa eh, poročevalcu za te predloge. Imel pa bi nekaj pripomb. Prvič. Uh, Predlog Evropske komisije opredeljuje upravni odbor kot odbor za imenovanje. Jaz menim, da bi moral izvršni direktor imeti to nalogo, kajti on je odgovoren in pravno odgovoren. Drugič, kar se tiče Eh, direktorskega mesta. Mislim, da je bolje, da bi eh, bilo to mesto skladno za drugima eh, dvema agencijama. Kar pa se tiče združitve, si lahko predstavljam, da bi prišlo do določenih sprememb v ustroju. In tretjič, ne strinjam se, da bi bila združen z, tre, z obema drugima agencijama smiselna, kajti. Um, drugi dve agenciji se bolj osredotočata na usposabljanje in izobraževanje. Hvala lepa. Gospod Raymond Mas bo sedaj dobil besedo. On je namestnik vodja eh, enote iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom dolg, kajti vem, da nimamo veliko časa na razpolago. Dovolite nekaj pripomp, nekaj splošnih pripomp o treh predlogih. Um, torej, Evropska komisija je pred nekaj tedni predstavila te tri predloge kot svežen. Kajti dejstvo je, da smo se dogovorili za skupni pristop uh, do treh agencij. In eh, to je eh, osrednji eh, predlog, kar se tiče pregleda. Pozdravljamo prizadevanja tega odbora za to, da bi ohranili harmonizacijo predlogov o delovanju agencijah skladno s splošnim pristopom, za katerega smo se dogovorili leta 2012, tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom vemo, da uh, imamo razhajajoča se um, stališča glede nekaterih točk. In zato si bo Evropska komisija eh, te točke natančno pregledala. Ena teh točk se nanaša na predloge v zvezi z Eurofantom, kar se tiče uh, velikosti upravnega odbora. To se nanaša tudi na predloge v zvezi z Eurofantom. Uh, kar se tiče predstavnikov Evropskega parlamenta, ki naj bi bili udeleženi upravnega odbora in um, tudi kar se tiče izvršnega odbora. Torej, skupni pristop, če je to primerno, predvideva tudi udeležbo predstavnikov eh, Evropskega parlamenta v upravnem odboru. Zelo pa bi pozdravili tudi nadaljne uh, informacije o tem, zakaj bi bilo to zgolj za uh, Eurofund oziroma ali potrebujemo to določbo za Eurofund. Eh, dovolite še pripombo v zvezi z namestnikom direktorja. Torej, um, to je bila tudi tema predstavitve prej v tem odboru. Če si pogledamo splošni položaj agencij, moramo povedati, da imajo redke agencije namestnega direktorja, če si pogledate zgolj velikost eh, Evropske fondacije. Menimo, da iz razloga učinkovitosti eh, te eh, funkcije ne potrebujemo. Potem bi rad omenil še eno točko. ki izhaja iz um, predstavitve o Oši. Tukaj gre za centr za prevajanje. Ta je bil specifično ustanovljen zato, da bi služil agencijam in telesom Evropske unije, e, zagotavlja prevode in e, to smo naredili na zelo stroškovno učinkovit način. Torej, to pomeni, da agencijam ni treba upravljati kakovostnih nadzorov. Zelo bi pozdravili kakršnekoli spremembe, ki bi ohranile to ključno uh, nalogo um, centra za prevajanje, ki služi agencijam. In ne bi želel, da se ta naloga razvodeni, ta sistem razvodeni eh, namreč na ta način, da bi potem dajali prevode uh, tretjim zonanjim sodelovcem. Potem bi rad opozoril še na nekaj, še na en predlog v zvezi z Evropsko fondacijo. Namreč e, tukaj imamo e, predhodne posvetovanja z inštitucijami Evropske unije. Preden se izvajajo e, študije, razumemo, odhod, odkot izvira ta predlog spremembe. Mimo grede ne bi se strinjali s sklepom da se premalo uporablja to fondacijo, od tega smo zelo oddaljeni. Uh, Tukaj je uh, eh, 300 dokumentov, večinoma izhajajo iz uh, Evropske komisije in ti dokumenti natančno navajajo sodelovanje za Evropsko fundacijo. Torej, to pomeni, da Evropska fundacija podaja svoj prispevek k Evropski komisiji. Ne moramo torej, sprejeti te zahteve po formalnem vnaprejšnjem posvetovanju, ki jo predlagate. In potem še sklepna beseda o OŠI. Pozdravili bi to, da bi ohranili sedani položaj, ko, lahko člani, ko, čl, ko se člani upravnega odbora um, s, e, e predlagajo uh, e, se strani svetovalnega uh, odbora. To zelo dobro deluje. To pozdravljajo tudi socialni partnerji. In to vzpostavlja tudi um, povezavo med um, eh, tem uh, posvetovalnim odborom in pa med delom agencije. Sedaj pa bi nakratko dal besedo še kolegici, ki bo spregovorila o agenciji CDFOB. Hvala lepa. Tudi sama bi rada pozdravila to, da, da pozdravljamo predlog um, poročevalca, da bi ohranili tri pravne podlage za um, predlog CDFOP. To je pomembna uh, potrditev uh, predloga, ki smo ga sami podali. Mi bi predlagali nekaj v zvezi z opredelitvijo mandata, to je predlog spremembe 5 v osnutku poročila. Tu bi radi zelo jasno povdarili evropska razsežnost agencije. To ste omenili eh, številni danes v razpravi in zdi se nam tveganje, da bi imeli dolgo usklajevanje teh agencij na evropski in nacionalni ravni. Torej, da bi morala agencija nuditi storitve, kajti najpomembno je to, da se agencija osredotoča na razvoj in izvajanje politik Evropske unije na področju um, kvalifikacij in pa poklicnega usposabljanja. In glede na vire, ki jih ima agencija na razpolago, ne moramo dolgoročno, trajnostno predvideti te zahteve, da bi agencija odgovarjala na zahteve posamičnih socialnih partnerjev in posamičnih vlad. Torej, zelo podpiramo ta tripartitni ustroj uh, upravnega odbora agencije. Želimo, da iz mandata jasno izhaja, da to ostaja agencija za evropsko razsežnostjo ki se osredotoča na poklicne, uh, na poklicne usposabljanja in pa kvalifikacije, kot to izhaja iz eh, pogodbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 30. marec ob 12. uri. Eh, predloge sprememb bomo obravnavali 25. aprila. Um, poročilo pa uh, bomo sprejelali. 21. Eh, ali pa 22. junija na plenarnem zasedanju. Tako, sedaj pa prehajamo k deseti točki na dnevnem redu. Glede na to, da smo se odločili za zamenjavo med deseto in sedmo točko. To pomeni, da bom sedaj dala besedo gospodu Benifeju, ki je poročevali za deseto točko. Izvolite. Grazie, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, danes imam priložnost, da predstavim svoje delo na zelo pomembno temo in sicer gre za novo politiko skupnega evropskega azilnega sistema. Predlog je podala Evropska komisija in želi posodobiti eh, pravila, ki trenutno veljajo. Želi zagotoviti eh, bolj eh, trajnostno migracijsko politiko, ki temeli na razdelitvi nalog in na solidarnosti med državami članicami obstaja potreba po harmonizaciji na eh, evropski ravni. Gre za harmonizacijo eh, pravil eh, in pa praks držav članic pri priznavanju statusa priseljenca in pa kar zadeva sekundarna gibanja. Poleg tega so tukaj obveznosti, ki se razlikujejo med posameznimi državami članicami. Tukaj gre za evropsko temo in staro direktivo je potrebno spremeniti v pravo uredbo. Eh, to ocenjujemo pozitivno potrebno je pripraviti analizo kakovosti besedila, ki ga je predložila Evropska komisija. Zaradi tega je potrebno sodelovati z našo poročevalko v odboru Libe, eh, Tanjo Fajon. Tako bomo lahko pripravili trdno in pa jasno stališče. Mi si bomo za to vsekakor prizadevali. Eh, vloženih je bilo eh, veliko predlogov sprememb, ki so združeni v mojem poročilu po posvetu eh, z eh, GDI pol sem se odločil za eh, pripravo teh predlogov sprememb. Gre za nadgradnjo dela, ki je bilo že upravljeno v tem poročilu v, lanskem, v tem odboru v lanskem letu, govorimo o poročilu na lasno pobudo. Mislim, da je zelo pomembno, da si ta odbar, odbor prizadeva za eh, čim večjo zagotovitev eh, integracije. Eh, poleg tega pa je potrebno zagotoviti spoštovanje mednarodnih pravil za zaščito statusa zaščite osebe na mednarodni ravni. Poleg tega ne smemo dovoliti negativnih posledic na iskalce zaposlitve ali pa na delodajalce. Druga pomembna tema je tudi možnost za države članice, da eh, zahtevajo obvezno udeležbo pri določenih ukrepih eh, za osebe, ki uživajo status zaščitene osebe. Eh, Eh, tukaj gre eh, za jezikovne tečaje, poklicno usposabljanje in, in druge tečaje, ki bi lahko olajšali eh, njihov vstop na trg delovne sile in pa vključevanje v družbo. Jaz sem načeloma za to možnost, vendar pa z določenimi omejitvami. Ti tečaji morajo biti brezplačni, hkrati pa je potrebno upoštevati pravice zaščitenih oseb udeležba pri teh eh, tečajih eh, pa ne more voditi v eh, prekinitev ali pa v odločitev, da se ne odobri podaljšanje statusa zaščitene osebe. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci in pa vsem kolegom za njihovo pozornost. Veselim bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa, uh, gospod predsednik, um, eh, kot poročevalec v senci. Gospod Roland, najlepša hvala. Res je, da ta uh, revizija Evropske komisije zagotavlja bolj uh, uravnotežen evropski azilni sistem in pa uh, boljše upravljanje uh, politike, migracijske politike. Uh, Eh, na to se nanašajo predlogi Evropske komisije eh, v eh, uredbi za zagotavljanje statusa oseb, ki uživajo mednarodno zaščito. Mislim, da je besedilo dobro, kljub temu pa bi rad podal nekaj komentarjev. Uredba seveda ni direktiva in to se mi zdi zelo pozitivno. Eh, to bo omogočilo hitrejše izvajanje in pa, kot je dejal poročevalc, bomo na ta način zagotovili eh, lažjo harmonizacijo med državami članicami. Sedaj pa k vsami vsebini besedila. Eh, če vsi ogledamo besedilo Evropske komisije, pa tudi poročilo našega poročevalca, lahko vidimo, da vključuje ta točke, ki bodo zagotovo imele pozitiven vpliv in nam bodo omogočile Eh, nadaljevati z našim delom. Naj se osredotočim eh, tudi na filozofijo eh, našega pristopa. Naš odbor se mora osredotočiti na področje, ki je v naši pristojnosti, govorim o zaposlovanju. Naši kolegi pa se morajo ukvarjati z preostalimi elementi. Torej, nas zadevajo predvsem členi 30 do 38. Posebej bi rad upozoril na člen 32, gre za priznavanje uh, Eh, poklicnih eh, kvalifikacij. Eh, to je zelo pomembna točka pri integraciji oseb, ki uživajo mednarodno zaščito. Namreč to lahko zagotavo negativno vpliva na prizadevanja osebe, ki se želi integrirati na trg delovne sile. In na ta način prihaja do uh, dolgotrajne brezposelnosti, torej priznavanje poklicnih kvalifikacij je po mojem mnenju zagotovo pomemben korak pri uh, vključevanju v družbo in sodeloval bom z poročevalcem in prepričan sem, da bomo lahko uh, našli kompromis. Hvala lepa, gospa Kuneva. Hrista Parapoli. Imate cimer? Hvala lepa. Danes smo v Evropi na pomembni točki, kar se tiče pravni okvir glede azilnih vprašanj. Ne gre samo za to, kako bomo izvedli neko preverjanje. Imeti moramo tudi ta pogum, da se bomo m, mm, lotili resničnosti. Tukaj ne gre samo za številke. Številke ne odražajo resničnosti. Resničnost odražajo ljudje. In od, nasih, od naših predpisov je odvisno, kako bo potekalo njihovo življenje. Uporabiti moramo najboljšo prakso iz držav članic in jo razširiti. Tistim, ki jim podelimo azil, moramo uh, uvesti takšne ukrepe, ki jim bodo nudili najboljše obete za integracijo. Poročevalec je res šel v tej smeri in zato se mu zahvaljujemo. Toda želimo si večjega napredka. Želimo si, da se upošteva tudi kultura držav izvora oziroma eh, to kulturo je treba uskladiti s našimi predpisi, kajti le na ta način bomo lahko zagotovili resnično integracijo. Povdarek mora biti na mladih ljudeh. Torej na mladih, ki eh, so v svojem življenju ravno v fazi, ko iščejo vzglede in vzore. In zato je pomembno, da države, ki sprejmajo begunce, poskrbijo za integracijske ukrepe. Te je potrebno ukrepiti. V vseh državah je potrebno zagotoviti enako raven podpore. To zlasti velja zato, ker eh, se nekatere države članice soočajo z večjimi gospodarskimi težavami. Moramo pa ugotoviti, da so ta hip begunci zelo neuravnoteženo porazporajeni po državah članicah. Sicer pa se vam zahvaljujem in se veselim sodelovanja za poročevalcem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lambert. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu. Moja politična skupina ima pripombe glede eh, spremembe iz direktive v uredbo, ampak to eh, bitko bomo bili v odboru Libe. Naše predloge sprememb bomo omejili na področja, ki so pomembna za ta odbor. Mislim, da je eh, delo poročevalca eh, dobra podlaga za delo. Tukaj eh, je veliko domnev glede sekundarnega gibanja in ne želim, da to unesem eh, v zakonodajno besedilo. Vprašanje glede dovoljenja za bivanje in pa dolžina oziroma trajanje tega, eh, nekaj, če mora pripisujemo ključni pomen. Seveda imajo države članice veliko delo glede na to, kar predlaga Evropska komisija ampak to zelo zniža varnost za posameznike in sproža tudi vprašanje. Torej, zakaj bi uvajali, uh, zakaj bi uvajali uh, ukrepe za integracijo, če bo dovoljenje preteklo ob koncu leta. To vnaša določeno negotovost. In mislim, da se moramo nekaj naučiti iz tega, kar se ta hip dogaja v Združenem kraljestvu, kjer je prihodnost ljudi negotova eh, in kjer so njihove možnosti omejene. Eh, to je tudi ni spodbuda za, zaposlo, za delodajalce, to vemo že leta. Imamo programe na ravni Evropske unije eh, in iz teh programov je izhajalo to, da delodajalci niso želeli zaposlovati ljudi, če niso vedeli, ali bodo ti ljudje še prebivali tam čez nekaj mesecev. Torej, če želite, da delujejo ukrepe za integracijo, potem je treba jasno zagotoviti neko stopno varnosti, kar se tiče eh, dovoljen za bivanja. In eh, ne morate razlikovati med begunci in pa med tistimi, ki imajo sekundarno zaščito, kajte potrebe posameznikov so enake, ne glede na to, ali je njihov status drugačen. Torej, kar se tiče integracijskih ukrepov, torej, eh, cenimo to, kar pravi eh, poročevalec, da morajo biti ti dostopni in takšni, da si jih lahko privoščimo in pa eh, razpoložljivi. To seveda je pomembno, če želite, da so obvezni. Vprašala pa bi, če ne bomo Torej, če ne bomo dobili teh od, eh, dovoljen za bivanje, potem ne bomo eh, podprli, ne bomo imeli eh, teh obveznih ukrepov za integracijo. Strinjam pa se, da ljudi ne bi smeli sankcionirati, torej, da jim vzamemo tiste dodatke oziroma tiste sredstva, ki jih prejmejo, to je bistvenega pomena za njihovo življenje. Če pa bi uvedli določene obvezne ukrepe za integracijo, potem je tako, da so nekateri ljudje preživeli travme in uživajo mednarodno zaščito. Torej, za nje je nerealistično, da bi eh, lahko od njih pričakovali, da se bodo udeležili teh obveznih ukrepov za integracijo. Sicer pa, kot rečeno, to je dobra podlaga, strinjam se tudi v zvezi eh, tega, z, z tem, kar ste dajali o priznanju eh, eh kvalifikacij. Eh, torej komisija ima predloge glede tega področja in eh, tu moramo zagotoviti napredke. Mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo in eh, veselim se sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Hvala lepa. Eh, ne vidim predstavnika EFTD. E to pomeni, da dobi besedo gospa Bizoto. Beseda je vaša. Gospod Mahtan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, da je potrebno posodobiti eh, azilni sistem v Evropi, kajti kot smo lahko ugotovili v zadnjih letih, ta sistem več eh, ni prilagojen vedno večjemu številu eh, priseljencev. Hitrka je na vrata Evrope. Mislim pa, da ne bom presenetil gospoda poročevalca, gospoda Benifeja, Eh, ko bom rekel, da se ne strinjamo povsem z eh, njegovim stališčem. Jasno je, eh, gospod poročevalec, da ta modernizacija ne bi smela voditi v prisilno harmonizacijo sprejema beguncev in pa v harmonizacijo nacionalnih pravil. In eh, poleg tega eh, nikakor ne bi smeli olajšati eh, priseljencem eh, vstop na trg delovne sile na račun naših evropskih državljanov. Tukaj gre za pozitivno diskriminacijo priseljencev. Vemo pa, da imamo 25 milijonov brezpaselnih oseb eh, v Evropi. Kljub temu pa to besedilo vključuje omejitve eh, sekundarnega gibanja. In uh, to bomo skušali zaščititi tudi za našimi predlogi sprememb. Um, Hvala lepa. Kakšna je časovnica? Rok za predloge sprememb je 28. marec ob 12. uri. Glasovanje v odboru za zaposlovanje bo 2. ali 3. maj in glasovanje v odboru Libe bo potekalo 29. maja. Tako, sedaj pa prehajamo k točki 8 na dnevnem redu. Tukaj gre za pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve. Besedo bom dala gospe Lambert, ki je poročevalka. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj vas spomnim, da je uh, eh, modra izkaznica potrebna za visoko usposobljene državljane tretjih držav. In ta predlog Evropske komisije želi eh, spremeniti nezavezujoč sistem za države članice eh, v zavezujoč sistem za državljane tretjih držav, ki imajo visoko usposobljeno zaposlitev sodelujemo z odborom eh, Lipe, eh, ki eh, je pristojen odbor in imeli smo sejo poročevalcev v senci našega odbora. Včeraj pa smo imeli še sejo s poročevalci v senci odbora Lipe. In uh, Predstavljeni so bili kompromisi eh, z določenih področji, eh, ki si jih bomo potem eh, ogledali skupaj z poročevalci v senci v odboru Empel in potem bomo dali svoj prispevek k naši razpravi z odborom Libe. Najbrž bodo se pojavile določene vprašanja v zvezi z glasovalnim seznamom zaradi sodelovanja obih odborov, ampak to ni problem za celoten odbor. Torej, kot sem dejala, je eh, poročevalec iz odbora Libe eh, predlagal predvsem eh, kompromis glede drugega člena, ko gre za poklicne kvalifikacije in pa spretnosti, potem glede praga za eh, dohodek ali bomo obdržali eh, to zgornjo mejo eh, za dohodek in ali bomo omogočili izjeme za določene poklice ali ne. Za visoko kvalificirane osebe, seveda, za visoko usposobljene osebe, potem pa je tukaj člen 14, ko gre za začasno brezpaselnost. Eh, kako naj bi to vplivalo na ukinitev modre karte eh, oziroma odzem modre karte in pa eh, potem je tukaj še člen 7, ko gre za obnovitev modre karte. Poročevalec v odboru Libe predlaga prestrukturiranje predloga Evropske komisije in združitev člena 7 in pa 14 to je eh, seveda eh, nekaj, kar si bomo morali še podrobneje ogledati. Po drugi strani pa je tudi nekaj področjih, eh, kjer imamo izključne pristojnosti in o teh področjih še nismo razpravljali. Recimo 13.2, ko gre za pravico do samozaposlitve. Eh, moje prvotno mnenje je bilo, da je pravica do samo zaposlitve ehm, enaka kot za državljane eh, Evropske unije v primeru, da ima ta oseba eh, že pogodbo za zaposlitev, za pomočjo katere je pridobila tudi modro karto. Potem člen 15, to je zelo pomemben člen, eh, ki se nanaša na pravice, eh, ki so povezane z modro karto. Mislim, da se strinjamo, da eh, moramo zagotoviti enakopravno obravnavo tujih zaposlenih za zaposlenimi iz držav članic Evropske unije. Vloženi so bili predlogi sprememb glede priznavanja kvalifikacij in pa veščin, eh, kaj bomo storili z neuradnim priznavanjem pridobljenih kvalifikacij. O tem smo na kratko trenutno spregovorili. Pred kratkim spregovorili in torej podali bomo nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, to si bo potrebno ogledati. In nekoliko bolj kontroverzno področje je možnost eh, dostopa do javnih storitev, eh, predvsem se eh, je sporna tema bivališča. Potrebno bo uložiti predloge sprememb glede tega. Torej ne moremo izključiti zagotovila oziroma ne moremo izključiti možnosti javnih stanovanj tudi za to kategorijo zaposlenih in potem še eh, vprašanje, ali lahko eh, države članice izključijo te eh, osebe, ko gre za možnost pridobitve štipendij in tako naprej. Torej, nekaj tudi dodatnih predlogov sprememb, ki se nanašajo na zahteve glede znanja jezika, in pa uh, kar zadeva posebno zaščito v skladu z zakonodajo uh, za boj proti diskriminaciji. To želimo bolj jasno zapisati. Kajte vemo, da v preteklosti eh, določeni posamezniki niso želeli eh, priti v Evropsko unijo, kar niso bili posebno popričani v našo politiko eh, v boju proti rasizmu in tako naprej. Torej naše eh, pristojnosti so omejene, prihaja bolj do uh, razlike v uh, mnenjih na določenih področjih, uh, najbrž bo možno vložiti predloge sprememb uh, in na koncu naj spregovorim še o obsegu. To uh, je povezano z uh, dvema, tremi predlogi sprememb, ki se nanašajo na dostop. Uh, Peguncev oziroma priseljencev Eh, ampak uh, o tem se bomo podrobne spregovorili, uh, pogovorili še kasneje, sedaj pa se že veselim uh, pripomb kolego. Hvala lepa, gospod Roland. Zastopa gospod Šojdrova. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospa eh, Šojdrova eh, se opravičuje, nažalost eh, se nam danes ni mogla pridružiti. Vprašanje modre karte je po njenem mnenju zelo pomembna tema. Trenutni sistem ne deluje dobro in zaradi tega je potrebno predstaviti nov predlog. In zatem se sedaj ukvarjamo. Gospa Šojdrova se zahvaljuje poročevalki za njene predloge, še prav posebej pa za njen uh, zelo konstruktiven pristop. Uh, eh, Zdaj je sprejela predloge, ki smo jih podali. Uh, radi bi izpostavili nekaj točk, recimo plačni prak. Uh, Evropska komisija je predlagala razmerje, kar zadeva povprečno plačo v državah članicah. Potem uh, potrebne kvalifikacije, mislim, da standardov ne smemo preveč znižati. Uh, torej, uh, potrebna je univerzitetna diploma. Eh, modra karta je lahko dana osebi le eh, v povezavi z eh, poklicnimi izkušnjami, kar zadeva začasno brezposelnost, o tem še razpravljamo. Nismo pa proti podaljšanju načeloma za šest mesecev, če ima ta oseba dovolj sredstev, da lahko živi uh, v uh, določeni državi članici. Torej podali bomo nekaj predlogov uh, Eh, sprememb in eh, upam, da bomo prišli do zaključka, ki bo spremljiv za vse. Hvala lepa, gospod Benifej, beseda je ponovno vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsedujoča, najlepša hvala tudi naši poročevalki Jean Lamberts, ki zagotovo ni imela lahkega dela. Eh, kajti celoten dosije je zelo zapleten, hkrati pa je zapleten tudi odnos eh, z odborom Libe. Gre za eh, skupne pristojnosti, pa tudi za razhajanja mnen v zvezi s posameznimi temami, zato bo težko najti pravi okvir. Vendar pa se mi zdi, da obstaja duh sodelovanja, kar se kaže tudi v številnih predlogih sprememb. Eh, večine predlogov sprememb je pozitivnih in lahko prispevajo k eh, izboljšanju razprave. Eh, včeraj smo imeli sejo med poročevalci v senci odborov Empel in pa Libe in mislim, da bo to močno vplivalo na naš način delovanja. Mislim, da bi lahko bila dobra rešitev, da pripravimo skupne kompromisne predloge Empel Libe, kot je predlagal poročevalec Klot Moraješ vendar pa mislim, da je potrebno bolje pojasniti eh, posamezne eh, faze eh, celotnega postopka. Mi bomo glasovali pred odborom eh, Libe eh, in zagotoviti je potrebno, da naše delo ne bo potem eh, razvodenelo eh, v eh, glasovanju v odboru Libe. Poleg tega pa je potrebno razjasniti nekatere metodološke eh, postopke, ko gre za podrobnosti te direktive. Začeli smo že razpravljati o uh, pragovih, kar uh, zadeva plače, uh, kar zadeva morebitne uh, izjeme. E, ima moja skupina določene zadržke. Prepričan sem, uh, da uh, bo to vplivalo na naše delo, tudi ko gre za razdelitev pristojnosti v pogajanjih. Uh, Kar pa zadeva predloge sprememb, vidimo, da se mnenja skupin glede ključnih eh, tem eh, precej razlikujejo, recimo, ko gre za stopne poklicnih kvalifikacij, za zahtevane kvalifikacije, za um, poklicno, poklicne izkušnje in tako naprej. Mislim, da moramo nadaljevati z konstruktivnim sodelovanjem. Na ta način eh, bomo lahko prišli do najboljših možnih kompromisov. Najlepša hvala. Uh, uh, e Hvala lepa. EKR pa tukaj ni zastopana in tudi ALDE ni zastopana. Kaj pa guje NGE? Patrik Lejrejk žal ni z nami. EFDD tudi ni tukaj. Torej, dajem besedo gospe Melamo. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Samo trenutek. Nekakšen hrup je v dvorani. Lahko, prosim, prenehate z zasebnimi pogovori. Gospa Mela. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Kar zadeva eh, to zelo pomembno temo, Eh, naj podarim, da gre za drugačno obliko eh, migracij, gre za visoko osposobljen, usposobljene osebe. Eh, tukaj gre za umetnike ali pa eh, za posameznike, ki želijo izpopolniti eh, svojo izobrazbo ali pa eh, za tiste, ki eh, svoje znanje. Eh, želijo ponuditi eh, podjetjem eh, v eh, državi, ki ni njihova domovina. Tukaj gre torej za mednarodno sodelovanje. Zaradi tega je potrebno te osebe sprejeti na kar najboljši možni način in eh, razpravljamo seveda o posameznih predlogih sprememb, o predlogih, ki so plodani glede kakovosti sprejema. Ključnega premena pri tem je da se zavedamo, uh, katere uh, diplome uh, bodo zahtevane, katere kvalifikacije bodo zahtevane za dodelitev modre karte. Tukaj gre tudi za definicijo diplome, ki jo mora priznati tako država izvora, kakor tudi država, v kateri se namerava posameznik zaposliti gre za, eh, pa tudi za priznavanje eh, poklicnih eh, izkušenj, tukaj gre za bolj neuradno zadevo. Vendar tukaj ne mora biti harmonizacije, kajte država članica mora sama določiti objektivne kriterije za sprejem. In Seveda, eh, da, eh, seveda so te osebe dobrodošle v skladu z običajnimi eh, pravili za sprejem oseb, ki niso državljani določene države. Po mojem mnenju je zelo pomembno tudi ugotoviti, kako je z odgovornostjo držav članic in pa socialnih partnerjev ko gre za določenje eh, pragov, eh, ko gre za dohodek, o tem morajo odločati zaposleni in pa države članice. Seveda je tukaj potrebno zagotoviti skladnost z diplomami in pa storitvami, ki jih posameznik zagotavlja. Vse ostalo. Eh, trajanje brezposelnosti, možnost, da posameznik ostane eh, na območju Evropske unije in tako naprej, eh, pa je potrebno eh, obravnavati kasneje. Ne želimo imeti sezonskih visoko usposobljenih delavcev, ampak posameznike, ki bodo za svojimi izkušnjami prispevali k razvoju naše družbe. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Uh, Hvala lepa. V odboru Empl bomo glasovali 25. aprila, v odboru Libe pa bodo glasovali 3. maja. In sprejem na plenarnem zasedanju še ni določen. Sedaj pa prehajamo k eh, deveti točki na našem dnevnem redu in ta. Točka je povezana z eh, preostalimi točkami, gre za standarde za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito. Besedo bom dala poročevalcu gospodu Benifeju. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci za predloge sprememb. gre za uh, pripravo uh, hitrega uh, predloga, čeprav bi bil uh, potreben bolj uh, temeljit uh, premislek. 29. marca bo potekala seja z poročevalci v Senci, pa tudi v Strasburgu 5. aprila. Že sedaj se moram opravičiti. Uh, Ampak eh, zaradi eh, seje eh, predsednika Italijanske republike vas bo moral zapustiti po prispevkih poročevalcev v senci in mogoče ne bo mogel ostati do konca te razprave, ampak dobro videli bomo, koliko bo prispevkov, ampak vnaprej se torej opravičujem. Kot veste, Eh, je bila eh, direktiva eh, spremenjena in sicer bo na ravni sekretarjata izveden pregled predlogov sprememb in na ta način bomo določili, kateri predlogi sprememb so dopustni. Recimo, Eh, določeni predlogi eh, sprememb so bili vloženi, kar zadeva zaščito mladoletnih oseb eh, in ti predloge sprememb naj bi bili zavrnjeni. Jaz pa mislim, da moramo vseeno postati močno politično poročilo glede tega, kar zadeva torej aretacijo mladoletnih oseb poročevalci, poročevalci v Senci se bomo pogovarjali o vseh eh, predlogih sprememb. Sam pa bi rad spregovoril o treh točkah. Eh, najprej eh, predlog Evropske komisije za preprečevanje sekundarnega gibanja, določeni pragovi za vstop na trg delovne sile in pa omogočanje dostopa, če je zahteva utomeljena in zavrnitev, če je zahteva neutemeljena. Potem pa še kaznovalni eh, postopek eh, Evropske komisije v primeru eh, sekundarnega gibanja prosilcev za azil v, drugo, v neko drugo državo članico Evropske unije. Tukaj gre za člen 17 bis. Eh, tukaj gre torej za uh, gibanje uh, prosilcev za azil, ki se uh, potem uh, zaradi sekundarnega gibanja naha nahajajo v uh, neki drugi državi članici in ne v tisti, v kateri bi se morali nahajati v skladu z Dublinsko uredbo. Mislim, tukaj je potrebno upoštevati arhuturo azilnega sistema. Ta ukrep bo namreč vplival na trg delovne sile in bo imel tudi uh, Eh, makrogospodarske eh, posledice, predvsem za eh, države, ki se nahajajo na mejah Evropske unije. Šest mesecev naj bi bil minimalni prak in to je po našem mnenju dober predlog Evropske komisije in to je tudi predlog, ki ga lahko sprejme Evropski svet. Določeni eh, posamezniki predlagajo možnost takojšnjega vstopa na trg delovne sile. Na ta način bi nam reč lahko olajšali integracijo. Morda, ampak potrebno je preveriti uh, vse posamezni, posamezne vidike. Določene države članice imajo. Uh, eh, Prak, ki je nižji od šestih mesecev, v Italiji recimo znaša to obdobje dva meseca predlog Evropske komisije je povsem v skladu z tem, eh, kar eh, smo predlagali v zvezi z eh, integracijo beguncev. Zato temu sem tudi poročevalec. Torej, argumenti komisije so povsem utemeljeni. Zauzimam se tudi za tako imenovano pozitivno diskriminacijo, kajti to je v skladu z priporočili, ki so jih sprejele posamezne specializirane agencije, kot recimo OSHE. Potrebno je zagotoviti torej dostop eh, do trga delovne sile, kajti na ta način bomo lahko zagotovili avtonomnost eh, posameznih oseb. Sem pa proti negativni diskriminaciji, ki eh, preprečuje dostop do trga delovne sile, tudi če obstaja povpraševanje po delovni sili. To se mi zdi povsem neutemeljano in gre tudi za kršitev mednarodnega prava ne smemo zmanjšati eh, pravic eh, prosilcev za azil v Evropi. Naša odgovornost je, da se zauzemamo za te pravice in ne, da jih omejujemo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi tipologijo eh, priseljencev, ali gre za uh, ekonomske migrante uh, ali pa za humanitarne migrante. Uh, najlepša hvala. Mislim, da lahko skupaj dobro opravimo svoje delo in mislim, da bomo lahko našli najboljše možne kompromise. Thank you. Uh, I'll... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Klune. Uh, the rapporteur for... Najlepša hvala. Zahvaljujem se uh, poročevalcu za njegov prispevek in zato, da je orisal, kako eh, bomo nadaljevali v prihodnosti. 144 eh, predlogov sprememb je bilo uloženih eh, in upam, da bomo našli kompromise. Prepričana sem, da jih bomo pravzaprav. Cilj tega poročila je, da harmoniziramo določila za osebe, ki uživajo status mednarodne zaščite. Seveda, eh, predlogi sprememb kažejo različne pristope. Ampak želimo preprečiti, da bi določene države članice bile preobremenjene eh, zaradi eh, prevelikega števila prihodov. In mislim, da to lahko preprečimo. Ključnega pomena zame je, da zagotovimo pravičnost v Evropi in zelo pomembno je, da da eh, prosilce za azil eh, tudi ustrezno eh, obravnavamo. Kaj ti prestali so travmo doma v domovini ali pa celo na poti v Evropsko unijo. Vložila bom tudi nekaj predlogov spremenb, zato da bi zagotovili dovolj sredstev ob prihodu, pa da bi jim tudi zagotovili ustrezne storitve, kot recimo zdravstvene storitve, storitve eh, tolmačenja, eh, svetovanje in tako naprej. Še prav posebno pozornost pa moramo eh, nameniti mladoletnim osebam brez spremstva. Te posameznike je potrebno ustrezno zaščititi v Evropski uniji. Eh, kar zadeva eh, omejitve, kar zadeva vstop na trg delovne sile. Komisija predlaga šest mesecev in mislim, da je to eh, dober predlog. Ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo po razpravah v odboru in z drugimi poročevalci v senci. Torej, kot je rekel poročevalec, bomo imeli sejo poročevalcev v senci prihodnji teden in potem spet v Strasburgu in upam, da bomo dosegli napredek in uh, veselim se že nadaljnega sodelovanja z poročevalcem in pa z drugimi kolegi v uh, eh, prihodnih tednih. Najlepša hvala. Helga Stevens, the floor is yours. Hvala lepa, gospa Helga Stevens. Kolegi, najprej bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. To mnenje obravnava zelo pomembno tematiko, gre za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito. Bistveno je, da si prizadevamo, da bomo na koncu imeli dobro uravnoteženo mnenje. Dovolite mi, da na hitro izpostavim nekatere točke, ki so po mojem mnenju v tem mnenju bistvene. Strinjam se z gospodom Benifejem, da je zelo dober korak, da se zniža čas čakanja, torej na šest mesecev. Torej je, to je tudi dober znak za prosilce za azil, lahko postanejo gospodo, gospodarsko neodvisni, odgovorni, lahko sodelujejo v družbi. Moramo se čim bolj izogniti odvisnosti od socialnih dodatkov. Druga stvar, ki se mi zdi bistvena, je, da prosilci za azil ne dobijo več ugodnosti kot državljani Evropske unije podpora znotraj Evropske unije se zmanjšuje. Migracijsko vprašanje pa je pomembno. Torej, veliko delov Evropske unije se uh, bori z lastnimi problemi, zato moramo zagotoviti uravnotežen pristop. Torej, to moramo vse čas imeti v glavi. Tretjič. Pravice in odgovornosti so dve plati iste medalje. Prosilci za mednarodno zaščito nimajo pravice, da prosto izbirajo, v kateri državi bodo vložili prošnjo. Treba je spoštovati dublinsko ureditev. Lahko se zgodi, da bodo prosilci skušali prezreti pravila, če se jim bo to omogočalo ne smemo ogroziti skupnega evropskega azilnega sistema. Hvala. Uh, Hvala. Renate Weber bi morala zastopati Aldi. Alde, ampak tukaj je ni, jo morda kdo nadomešča? Ne. Gremo naprej na GUE NGL. Hua opmenta Lopez ni tukaj ali ga nekdo nadomešča. Tudi ne. Gremo naprej na zelene. Jean Lambert, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Zahvaljujem se Brandu Benifeju za opravljeno delo v zvezi s tem dosjejem. Naše amandmaje smo omejili na dve področji, ki se nam zdita precej povezani z poslovanjem in vlogo za poslovanje. amandmaji vsekakor imajo tudi širšo naravo. Podprli bomo tiste, ki se nanašajo na zaščito mladoletnikov. Želimo zagotoviti, da gremo po srezni poti. Glede naših predlogov sprememb pa lahko rečem, da želimo omakniti sklice na eh, sekundarno gibanje. Potem, glede dostopa do ustreznih pogojev sprejema. Menimo, da to mora ostati. Če govorimo o ključnih pogojih, so to ključnih pogoj, ključni pogoji. Nima smisla, da ljudi spravljamo v obup. Pravzaprav menimo, da moramo zagotoviti dostojne pogoje za sprejem. Če se pogledamo, kaj se dogaja v nekaterih državah članicah sploh ni presenetljivo, da se ljudje želijo premakniti naprej, recimo, če vas eh, med potjo pridržijo ali pa če kar morguli policistov. Neustrezni pogoji za sprejem ljudi odvračajo. In moramo se potruditi, da zagotovimo ustrezne pogoje za sprejem. Potem naslednja točka, dostop do trga dela. Tukaj imamo cel razpost, razpon možnosti, med katerimi lahko ljudje izbirajo. Mislim, da bomo verjetno našli najprimernejšo možnost. Podpiramo predloge sprememb, ki se nanašajo na zagotavljanje informacij v jeziku, ki, ljudje, ki ga ljudje razumejo, ne pa ki bi ga morali razumeti. Ta parlament si že dolgo prizadeva v to smer, upam, da nam bo tokrat uspelo. Hvala. Hvala lepa. EFTD ni zastopan. INF e Mara Bizotto. Gospod Martanja zastopa, izvolite. Lepša hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom. Ne želim ponavljati tega, kar sem že povedal. Kljub eh, odlično upravljenemu delu gospoda eh, Benifeja, eh, ko gre za zaščito oseb z statusom mednarodne zaščite, menimo, da eh, je potrebno upoštevati dejansko situacijo. 60 milijonov oseb eh, na leto eh, se seli in 10 odstotkov jih želi priti v Evropo in to je izjemno visoka številka. 6 milijonov torej oseb je to približno. In zelo malo je resničnih beguncev gre predvsem za ekonomske migrante. Te osebe iščejo boljšo prihodnost drugi. Eh, želijo imeti boljšo kupno moč eh, in želijo boljšo prihodnost, kot bi si jo lahko zagotovili doma. In eh, Gospod Benifej, še enkrat podarjam, imamo 25 eh, milijonov brezpasenih oseb v Evropi in zaradi tega je pozitivna diskriminacija za nas nesprejemljiva. Dajati prednost eh, tujcem je eh, po našem mnenju nesprejemljivo. Mislim, da mora to ostati v pristojnosti držav članic. Hvala lepa. Thank you. Eh. Hvala. Besedo dajem še komisiji. Na kratko, gospod Kato ali pa gospa Đorđević, kdo bo spregovoril? Beseda je vaša. Thank you so much. Uh, just to thank... Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti poročevalcu za poročilo. Preučili smo predloge sprememb menimo, da je med njimi nekaj zanimivih zamisli. Glede dostopa do trga dela nas veseli, da je videti, da kar precejšnji meri podpirate predlog šestih mesecev, ki ga je podala komisija no, moram pa reči, da so stališča trenutno vsi še precej eh, vsak sebi. Hvala lepa. V odboru Empel naj bi to spremljali 12. aprila. Glasovanje v odboru Libe naj bi potekalo 25. aprila. Na plenarnem zasedanju pa to sprejemo, sprejemamo še ne vemo kdaj. Datuma še ni trenutno. Gremo naprej. Točka 10 na dnevnem redu to je prispevek gospoda Sili Kijotisa v zvezi z delovnimi pogoji in prekarno zaposlitvijo. Izvolite, gospod Silikiotis, predajam vam besedo. Prezre, eh, eh, ti, Hvala za besedo. Zahvaljujem se vam, se opravičujem, da nisem mogel priti ob desetih, kajti takrat je potekalo glasovanje v odboru ITRE. Najprej bi se zahvalil poročevalcem v Senci. Včeraj smo se sestali prvič. Zahvaljujem se jim za konstruktivno delo. Predložili smo kar nekaj predlogov sprememb. Mnogi od njih vsebinsko in pozitivno dopolnjujejo prvotno besedilo. Mislim, da na ta način oblikujemo pogoje za zelo produktivno razpravo. Res je tudi, da so vsa prizadevanja zelo povezana, kajti dosti krat. Uh, eh, ni vse sprejeto, kar se obravnava. Gre za zaposlovanje, delovna, delovne pogoje, veliko študije na voljo. Hkrati pa je veliko prostora tudi za vzajemno razumevanje. Včeraj na prvem sestanku smo začeli razpravljati, o predlogih sprememb. Mnenja se približujejo. Zbirali bomo mnenja še naslednjih sostankih poročevalcev v senci in upam, do, da bomo lahko to uspešno pripeljali k koncu. Naše predloge sprememb želimo obravnavati v skupinah. Dejansko je vse več digitalizacije, spreminja se okolje, želimo eh, zavarovati delavce v tem smislu. Potem je tukaj pomen socialnih partnerjev, ki so oblikujejo politiko v državah članicah in na ravni Evropske unije. Potem definicije glede zaposlovanja, dostojanstvenega dela, prekernosti. Vse to bomo tudi mi obravnavali na naših sestankih s poročevalci v senci. Uporabili pa bomo študije, ki so na voljo v skladu z najboljšo mednarodno prakso. Veliko je amandmajev, odprti smo za razpravo o njih, znotraj skupine se držimo nekih osnovnih izhodišč, upam, da bomo lahko delo kmalo zaključili s pozitivnimi rezultate. Za nas je zelo pomembno, da delavci dobijo občutek, da se njihove pravice jamčijo in varujejo, kajti v mnogih državah članicah se nadaljuje kriza, visoka je stopnja brezposelnosti zlasti med mladimi. Nekako so okoliščine take, da ne omogočajo dostojanstvenih delovnih pogojev. Ponekod se ne zagotavlja pravice do dela. Tako da je zelo pomembno, da skupaj s poročevalci v senci, za kateri upam, da razmišljajo skupaj z mano, lahko dosežemo pozitivne rezultate in pripravimo poročilo, ki bo dobro. To bo poročilo na lasno pobudo in s tem želimo prispevati k razpravi, ki nasplošno poteka znotraj Evropske unije. Gospod Rolan je naslednji. Ja, Najlepša hvala, to je zagotovo zelo pomembno vprašanje. To je vprašanje, ki je pomembno eh, iz eh, socialnega eh, vidika. Gre za zaposlene, ki se lahko iz danes na jutri znajdejo v negotovi situaciji. Hkrati pa je to tudi gospodarsko vprašanje, kajti povezano je z produktivnostjo naših podjetij. Eh, kajti zaposleni so kapital prihodnosti in to zagotovo vpliva tudi na eh, odličnost in uspešnost podjetij. Eh, včasih smo imeli zgolj pogodbe za nedoločen čas. Danes se je situacija predvsej spremenila in obstaja veliko različnih možnosti zaposlitve. Zaradi tega je potrebno zaščititi delovno silo. Poleg tega pa mislim, da je pomembno analizirati eh, tudi eh, prekarna delovna mesta eh, in sicer eh, za vidika tveganja, ki se eh, v zvezi s tem pojavlja. Eh, recimo, lahko imamo pogodbo za eh, nedoločen delovni čas, pa kljub temu obstaja tveganje za eh, prekarnost. na vsak način mislim, da bo naš eh, poročevalec eh, to tudi umenil. Eh, včeraj smo uh, opravili zelo pomembno uh, delo, uh, kajti našli smo številna stičišča, če tudi se bodo nekatere razprave še nadaljevale. Ampak to mislim, da je tudi uh, povsem uh, normalno. Uh, zahvaljujem se gospodu Silikiotisu za njegov uh, uvod in za njegovo pripravljenost, da vključi uh, različna mnenja in tako poskrbi za učinkovito pripravo poročila. Simon? Hvala, Sean Simon. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu in drugim poročevalcem v senci za odlično zanimivo poročilo in konstruktiven duh sodelovanja. Naj spostavim par točk, ki se nanašajo na nekatero od amandmajev, ki smo jih predložili. Celo na kratko. Ne smemo pozabiti na perspektivo spola pri pravici do eh, zaposlitve. Ženske so še vedno na splošno slabšem položaju. Ne smemo pozabiti na učinke digitalizacije. Ure ne moramo obrniti nazaj. Trg dela in gospodarstvo se spreminjata in eh, določene stvari niso zagotovljene za eh, desetletja in desetletja enostavno izginjajo. Želimo tudi, da države članice preučijo svoje modele socialne varnosti in socialne države, tako da se poskrbi za ljudi, da ne padejo v neke luknje, ki si jih naše civilne družbe niti ne želijo. Potem želimo obravnavati tudi sistem obdavčevanja, tako da nove oblike zaposlovanja ne bodo postavile še v slabši položaj tiste ljudi, ki se že tako in tako borijo za preživetje? Potem so tukaj še oblike negotove zaposlitve, recimo zaposlitev eh, z ničelnim številom ur. Nekako ne moremo več nadaljevati s takimi oblikami v civilizirani družbi, v bogati družbi. Eh, v bogatem gospodarstvu, kot smo. Potem varstvo in zdravje pri delu, refit, eh, vse to moramo upoštevati. Zagotoviti moramo, da imajo delavci na voljo poklicno usposabljanje, da se zagotovijo znanja in sprednosti za vse, v vseh fazah življenja, tako da bodo usposobljeni za novo gospodarstvo. Hvala. Thank you, Madam McIn- Hvala, gospa McIntyre. Thank you, Madam Chair. Um... Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila poročevalcu in poročevalcem v Senci za zelo konstruktiven sestanek, ki je potekal včeraj in želim si tako nadaljevati tudi v prihodnih tednih. Dovolite mi par splošnih pripomb. Moji predlogi spremem podražajo stališče, da, ko govorimo o fleksibilnosti trga dela, ne gre za zmanjševanje pravic delavcev na račun produktivnosti. Pravzaprav gre za to, da uravnovesimo zaščito delavcev z možnostjo posameznikov in delodajalcev, da se dogovorijo o načinih dela, ki so najbolj ustrezni za potrebe vseh. Na ta način povečamo udeležbo, sodelovanje tistih skupin, ki bi sicer bile izključene iz trga dela. Zavedam se, da imamo razlike na področju pravic dela po Evropi. Recimo v Združenem kraljestvu. Pravica posameznika za, zaščita, eh, za zaščito eh, po zakonu se določa eh, po vrsti pogodbe. Torej, če imate pogodbo za nič delovnih ur ali pa za krajši delovni čas, torej gre za netipične oblike, imajo potem ti ljudje še vedno enako zaščito kot tisti, ki so zaposleni za poln delovni čas. Se, še vedno se moramo boriti proti zlorabam, no, ampak podariti je treba izvrševanje. To mora iti z roko v roki s pravicami delavcem. Če gre za boljše izvrševanje minimalnih plač, je to bistveno, da se zagotovi, da delavci dobijo izplačeno tisto, do česar so upravičeni. Pri nas v Združenem kraljestvu eh, so pravice delavce, delavcev podprte s ciljno usmerjenim izvrševanjem, tako da pokrijemo tudi nove pojavljajoče se modele zaposlovanja. Ti modeli ne smejo iti na račun pravic delavcev. Trdno sem prepričana, da v Združenem kraljestvu tak pristop omogoča više stopne zaposlovanja kot v drugih državah Evropske unije, kljub zapletenim in težkim gospodarskim razmeram. Naj se zdaj premaknem še na par specifičnih točk. V tem poročilu se mi zdi zelo pomembno, da ugotovimo, kje ima EU pristojnost za ukrepanje in kje lahko ima vlogo spodbujanja držav članic. Evropska unija ima to vlogo, da sodeluje z državami članicami pri boju proti uh, praksam dela uh, vezanim na uh, lažno zaposlovanje. Mislim, da lahko to ustrezno podarimo tudi v predlogih sprememb, po katerih se bomo dogovorili. Drugič, mislim, da moramo biti zelo previdni, ko govorimo o prekernih uh, oblikah zaposlitev dosti krat se dela napaka in potem vse netipične oblike zaposlovanja imenujemo prekerne. Naprimer, kar neka žensk je takih, da ne bi bile brezposelne, če bi. Ki, eh, ki ne bi bile zaposlene, če tudi bi imele dostop do uh, pogodbe s polnim delovnim časom. Torej, uh, ponekod se zdi, kot da je pogodba za skrajšan čas eh, po definiciji prekerna. Pa ni res, kajti lahko gre za trajno pogodbo. Če želimo zagotoviti, da ima ženske ustrezen dostop do trga dela, potem moramo priznati, da imajo ženske več koristi od teh netipičnih oblik pogodb kot moški. In zato so te pogodbe tako pomembne. Na koncu pa mi dovolite še prošnjo za poseben položaj, v katerem so MSP-ji oziroma zlasti mikropodjetja. Predloge in priporočila popolnoma podpiram. Zagotoviti je treba, da imajo delavci dostop do celotnega skupka prvic, ki izhaja iz zaposlitve. Hkrati pa se moramo tudi zavedati, da lahko povzročimo škodo za možnost eh, MSP-jev, da ustrezno de de delujejo, če enostavno samo kopičimo omejitve, ki niso ustrezne za njihove trenutne strukture upravljanja. Recimo, če rečemo, da morajo delavci imeti dostop do kolektivnih pogajanj, lahko s tem zelo obremenimo majhna podjetja, ki pač ustrezno delujejo, nikomor eh, se pač eh, ne odreka pravica, da se sindikalno organizira, ampak vseeno. MSP-ji so v drugačnem položaju in lahko bi se zgodilo, da eh, bomo z našimi ukrepi uničevali delovna mesta na mesto, da bi jih ustvarjali. Hvala lepa, zahvaljujem še, še enkrat um, poročevalcu in veselim se dela v naslednjih tednih. Hvala, gospod Martine Dlabajove, trenutno ni imamo pa pooblaščence, ki jo zastopa. Uh. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Dlabajova se zahvaljuje eh, poročevalcu za včerajšnji prvi sestanek poročevalcev v Senci. Zahvaljuje se tudi za konstruktiven napredek pri dosjeju. Veselijo, da je v snutku eh, kompromisnega predloga upoštevnih kar nekaj njenih predlogov. Osebno upa, da se bomo ustrezno dogovorili o različnih pomislekih in da ne bomo na koncu imeli neke vrste okrašenega božičnega dreveščka. Meni tudi, da ne bo treba najti novih opredelitev pojmov. V celotnem poročilu se moramo držati obstoječih definicij, ki eh, sta jih pripravila mednarodna organizacija dela ali pa Eurofond. Če pa ni kakšne sprejemljive definicije, je to treba izpostaviti. Mednarodna organizacija govori o dostojanstvenem delovnem mestu, decent job. Ko pa govorimo o kvalitetnem delovnem mestu, quality job, pa ne vemo, to je težko predeliti trenutno uh, je kar nekaj še takih uh, spornih točk. Sporočilom ne bi smeli dati občutka, da so različne vrste pogodb negativen pojav. Pravzaprav bi to morali biti priložnost, da na delovni trg vključimo še več ljudi. Ker smo oblikovalci politike, moramo zagotoviti ustrezne zakone, da so delavci ustrezno plačani na delovnem mestu, kljub tako imenovanim netipičnim delovnim pogojem, ki se bodo verjetno vse bolj razvijali. V tih okoliščinah lahko skupaj nadaljujemo eh, na podlagi pogajanj in tako tudi napredujemo. Torej, gospod Labajova se še enkrat upravičuje, da ni mogla priti osebno. Hvala. Gospa Rajntke, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi sama bi se zahvalila poročevalcu in pa poročevalcem v senci za dobro upravljeno delo doslej. Mislim, da je to dobro izhodišče za bolj poglobljeno razpravo. To poročilo pravzaprav prihaja ob zelo pomembnem času. V zadnjih letih, zlasti med gospodarsko krizo, smo bili priča temu, da smo govorili predvsem o brezposelnosti. Obstajala je neka logika, da dokler so ljudje zaposleni, je to v redu in mi se moramo boliti, boliti samo proti brezposelnosti, ko gre za politike eh, na področju socialne in zaposlovanja. Mislim, da se moramo sicer res boriti proti brezposelnosti, hkrati pa moramo za tiste, ki se zaposli, zagotoviti ustrezne delovne pogoje, kajti sicer. Eh, Eh, bo vse več omejenih eh, oziroma pogod z omejenim delovnim časom, za skrajšen delovni čas in tako naprej. Pomembno je, da si na ravni Evropske unije prizadevamo, da se ustrezno odzovemo na pomisleke mnogih državljanov. Vprašaj, od vprašanj, eno od vprašanj je definicija prekernega dela obdobja, obdob, ob, ob, pogodba za skrajšan delovni čas ni nujno oblika prekarne zaposlitve. Na delovnem trgu je potrebne vse več prožnosti in za mnoge ljudi je edina možnost, da vstopijo na trg dela ta, da sprejmejo določeno obliko prekarnega dela, ni pa nujno, da jim to zagotovi dostojno življenje. Zelo pomembno je, da spregovorimo o teh temah. Glede opredelitev pojmov pa moramo upoštevati merila. Jasno mora biti, o čem govorimo. Potem je tukaj še vprašanje preniske plače, ko opredeljujemo prekarno delo, potem je tukaj vprašanje socialne zaščite in pa tudi temeljnih pravic dela, tudi te je treba zaščititi zlasti v času gospodarske krize. Želeli bi trdne definicije teh uh, pojmov. Nekateri ste že omenili vprašanje spolov. Rečeno je bilo, da prekerne zaposlitve predvsej bolj prizadenejo ženske. Seveda ženske lahko imajo tudi prednosti od prožnosti trga dela, ampak vseeno je treba zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in postrežne pravice na delovnih mestih, ki jih opravljajo. Lani so se v mnogih državah članicah ukvarjali s pomembnim vprašanjem perspektive mladih. Mnogo mladih se sooča s pomankanjem perspektive na trgu dela. So brezposelni in morda Eh, je edina možnost za zaposlitev ta, da se zaposlijo na prekaren način. Treba je preučiti, kako mladim zagotoviti, da izboljšajo svoje znanje spretnosti in da se lažje zaposlijo na trgu dela. Znotraj naše skupine smo se pogovarjali o naslednjih treh zadevah. Prvič, ko bomo pripravili opredelitve pojmo, moramo pripraviti tudi minimalne standarde za evropsko raven. Uh, na področju boja proti prekernim zaposlitvam. Tukaj ne gre samo za minimalne standarde glede eh, varnosti in zdravja, temveč tudi gre za socialno varstvo, plačilo in tako naprej. Druga točka, če se želimo ustrezno spopasti s tem problemom, če želimo kaj spremeniti, potrebujemo več naložb, kajti krizo brezposelnosti in pa prekernosti lahko rešimo, če zagotovimo ustrezno kvaliteto delovnih mest v Evropski uniji. Potem pa še tretjič, če pomislimo, kaj se je vse dogajalo v preteklosti, recimo v Grčiji, potem eh, ne smemo ogroziti bistvenih pravic, recimo pravic do kolektivnega pogajanja s tem, kar urejamo na trgih držav članic. Tega ne smemo dopustiti na nobenem področju politike v Evropske unije. Hvala lepa da ste mi prisluhnili. V besedilu je nekaj um, kontroverznosti, ampak mislim, da bomo na koncu lahko pripravili dobro poročilo. Hvala, Laure Ageni. To pomeni, da gre beseda spet Dominiku Martenu. Izvolite. Merci, madame le président. Lepa, gospa predsedojoča. Ja. Vsekakor nas zanima eh, poslabšanje eh, delovnih eh, pogojev in zelo dobra je eh, ta pobuda eh, poročevalca v povezavi z prekarno zaposlitvijo. Eh, dobro je, da se je poročevalec spopadel za to težavno temo. Poleg okrepljenih inšpekcijskih pregledov na ravni držav članic nimamo drugih pobud v tej smeri. Eh, torej eh, potrebno bo eh, najti rešitve. Nažalost gre predvsem za ozaveščanje javnosti v zvezi z migranti. Nisem za uh, ultraliberalen pristop. Gospod poročevalc, opravili ste odlično delo, ampak imam občutek, Eh, da eh, gre eh, zgolj za celo vrsto neuresničljivih želja. V svojem poročilu niste zapisali, da je poslabšanje delovnih pogojev in pa eksplozija prekarnih delovnih pogodb posledica politike Evropske unije in posledica prostega pretoka delovne sile, eh, blaga, eh, storitev eh, in oseb. Tukaj gre za fleksi, prožnost, za uberizacijo, ki ogroža neodvisnost zaposlenih. Gre za univerzalni temeljni dohodek za ukrepe, ki so bili sprejeti v najrevnejših državah članicah Evropske unije, govorim o varčevalnih ukrepih. In to je politika, ki je Evropska unija eh, vodi že leta in ta politika je vodila v poslabšanje delovnih pogojev in pa v eh, prekarno zaposlitev. Tukaj uh, se torej povečuje razlike med revnimi delavci v revnih državah članicah in tako imenovanimi bogatimi delavci v bogatih državah članicah. Ali gre uh, tukaj uh, za uh, predlog uh, komisije? Da, jasno je, da se Evropska komisija za to temo ne želi uh, ukvarjati. Uh, Eh, tako da gospod poročevalec, čestitke za opravljeno delo, ampak eh, seveda vsi predlogi sprememb, ki jih bomo vložili, bodo vloženi v smeri, ki sem jo pravkar začrtal. Hvala lepa. Merci, Lepa, gospa eh, predsedojoča, nisem bil član te skupine, ko ste pričeli z upravljanjem, za pripravo tega poročila, torej imam povsem svež pogled na to temo, nisem videl kompromisnih predlogov sprememb, torej sem odzval na prvotno besedilo in eh, ne toliko na predloge sprememb. Prva ideja, ki izhaja iz tega eh, besedila in ta se mi zdi najpomembnejša, zato se zahvaljujem poročevalcu za upravljeno delo, ampak mislim, da bi lahko šel še veliko dlje, eh, je eh, definicija. Namreč, eh, ko bereš to poročilo, ne veš pravzaprav, o čem govoriš. Prekarna zaposlitev ni tradicionalna zaposlitev. Potem pa je tukaj tudi prožnost. Prekarna zaposlitev je del tradicionalnih oblik zaposlovanja. Recimo, ko gre za začasno zaposlitev v industriji. Eh, ali pa ko gre eh, za eh, pogodbe za določen čas. Te so se razvile predvsem v preteklih letih. Torej, natančno moramo vedeti, o čem govorimo in mislim, da to, tem besedilo to še ni povsem uh, razčiščeno. Digitalizacija ne sme veljati za sinonim za prekarno zaposlitev. Tukaj gre za velik tehnološki napredek, na katerega moramo gledati tudi kot na razvoj zelo pomembnih priložnosti. Zato je potrebno zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje. Eh, seveda gre tukaj tudi za eh, nove eh, statute za zaposlene. Na vsak način pa je digitalizacija velika priložnost, lahko ukrepi konkurenčnost vseh državljanov Evropske unije, zaradi tega digitalizacije ne moremo opisati zgolj negativno. In eh, mislim, da je v tem poročilu kar nekaj eh, zanimivih eh, predlogov, vendar pa je potrebno še natančneje določiti cilje. Ali gre tukaj za boj proti prekarni zaposlitvi in pa vsem oblikam te zaposlitve, ali gre tukaj za boj proti nezakonitemu delu oziroma delu na črno. Potem pa so tukaj tudi inšpekcijski pregledi. Potrebno je zagotoviti dostojno plačilo za opravljeno delo in eh, hkrati se je potrebno opreti na partnerstvo in na socialni dialog z delavci. Eh, potem pa je tukaj še vprašanje žensk eh, in mislim, da je ta vidik, vidik potrebno ključno, da je ta vidik nujno potrebno izpostaviti in uh, Eh, vzel si bom še eh, nekaj eh, sekund, preden nas predstavnik Evropske komisije zapusti da eh, spregovorim o eh, prekarnih oblikah eh, zaposlitve. Namreč v ZDA je prišlo do eksplozije prekarnih pogodb in podobna situacija tudi v Evropski uniji, predvsem v Združenem kraljestvu in vidimo, da Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo. Torej ne moremo kar pomešati vsega skupaj, to ni eh, edinstvena eh, lasnost Evropske unije, potrebno je podati ustrezne predloge. Eh, Evropska unija mora zagotoviti ustrezen ukvir za prekarno zaposlitev, kajti, oziroma za prekarne oblike zaposlitve, kajti to bi pomenilo pravi napredek in. Mislim, da bo to besedilo, ko ga bomo ustrezno dopolnili, eh, dober prispevek v tej smeri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Gutierrez, prijete naslednje. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je zelo pomembno poročilo. Mislim, da bi ga lahko uporabili, da pripravimo odlične opredelitve pojmov. Prejšnji teden je OECD predstavil kar nekaj poročil v zvezi s situacijo v državah članicah. Nekaj je skupnih imenovalnikov, recimo povečanje revščine zaradi pomankanja kakovostnih delovnih mest. Kakovostna delovna mesta pomenijo ustrezno število ur in ustrezno plačilo, da lahko ljudje živijo dostojanstveno posledično zaposlitev nič več ne zagotavlja jamstev, ne samo za uh, evropski socialni model, temveč tudi za sam temelj, kaj pravzaprav je dostojanstveno življenje. V tem poročilu bi morali izpodbijati ta dejstva. Res je. da se gospodarska rast v državah članicah Unije razlikuje, ampak eh, nekje smo prišli do podobnih ravni blagostanja kot pri krizo. V smislu delovnih mest smo ravno tako prišli v obdobje pred krizo, ampak plače so pa nižje desetletja smo nekako distribuirali blagostanje prek eh, plač delavcev. Od krize dalje pa zdaj že skoraj da deset let opažamo, da plače stagnirajo. Ko gre za plače, lahko rečemo, da je njihova kakovost slaba. Pri naš v Združenem kraljestvu imamo pogodbe za ničelni delovni čas, izkoriščajo se pripravništva, torej eh, ljudem izplačujejo manj kot minimalno plačo, sploh jih ne prijavijo v eh, socialni sistem. Treba je zaščititi najšipkejše v družbi. Potrebujemo zakone in pravila, da jih zaščitimo v tem težkem času. Potrebujejo dostojanstvene delovna mesta in dostojanstvene plače. Naj ponovim še nekaj, k čemur skupina socialistov in demokratov že dolgo poziva. Potrebujemo dostojanstvene pogoje po vsej Evropi. Koncept flexicurity, torej varne prožnosti, je navzoči dlje časa, ampak poskrbeti moramo tako za varnost kot za prožnost. V družbi moramo zagotoviti spoštovanje osnovnih pogojev. Za nas je tudi bistveno, da pripravimo novo regulativo, ki bo kos digitalizaciji. Res je, Eh, digitalizacija prinaša seboj tudi mnogo priložnosti za ras, za napredek, ampak problematične so nove vsebine v smislu zaposlitvenih pogojev, ki jih digitalizacija prinaša. Digitalizacija vsekakor prispeva k rasti, ampak zagotoviti moramo tudi k temu, da se rast ustrezno razdeli digitalizacija ne more pomeniti manjše zaposlitvene varnosti. In mislim, da to lahko uredimo z uredbo. Izpostavil bi tudi, kako pomembno je spregovoriti o brezposelnosti mladih. Ta je še vedno dvakrat višja, kot je poprečje pri OCD, ampak prihaja do napredka. Močno si moramo prizadevati, vlade moramo pozivati k temu, da storijo vse, kar je možno, da se zmanjša brezposelnost mladih. Tranje pogod, plačila, eh, kolektivno poganje, vse to je pomembno. Močno si moramo prispevati, da, eh, prizadevati, da mladi, ki vstopajo na trg dela in se s tem vključujejo v družbo, niso odtujeni zaradi politike. Zagotoviti jim je treba osnovne, dostojanstvene pogoje. Dostojanstvenih delovnih mest pa ne bomo oblikovali prek interneta. Edini način, kako to lahko storimo, je, da oblikujemo ustrezna delovna mesta, kjer bodo mladi lahko pokazali, če so se naučili med izobraževanjem in usposabljanjem. Hvala lepa sprejetje je predvideno v našem odboru 25. aprila, nimamo pa še datuma za glasovanje na plenarnem zasedanju. Gospod Siliki Jotis, vi imate pa še zadnjo besedo. Hvala. Imam par kratkih komentarjev. Razume se, da smo mi odbor za zaposlovanje v Evropskem parlamentu, obravnavamo situacije, ki se pojavljajo, skušamo prispevati k temu, da bomo zagotovili dostojanstvene delovne pogoje in hkrati tudi življenjske pogoje za delavce. Toliko stvari bi lahko povedal, ne bom šel v globine, vsak ima svoje mnenje. Mislim pa, da je jasno, da je to krizo povzročila neoliberalna politika. Ampak preučiti moramo, zakaj morajo ravno delavci v državah članicah nositi največje breme krize, zakaj poslabšujemo delovne pogoje. Vse čas govorimo, da moramo biti bolj konkurenčni, gospodarstvo, podjetja, vsi morajo biti bolj konkurenčni. Ampak vprašanje pa je, kaj pa delavci? Ali se njim z vsem tem zagotavljajo varna delovna mesta? Poslušal sem kolege. Mislim, da digitalizacija ni zlo samo po sebi, ki vodi v prekarne zaposlitve. Zavedati se pa je treba, da digitalizacija ustvarja nove pogoje in okoliščine tako, da moramo se prilagoditi in sprejeti ukrepe za zaščito delavcev. Smo v odboru za zaposlovanje in to je naša naloga. Pogosto so bile omenjene netipične oblike dela, zaposlitve za skrajšan delovni čas. Moje vprašanje ni, zakaj sploh imamo te oblike. Sprašujem se, zakaj. <coughs> Torej, zakaj delodajalci sploh uporabljajo to vrstne oblike zaposlitve za delavce. To je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Veliko je različnih tipov zaposlitve, mi pa moramo najti instrumente za zaščito delavcev. Strinjam se, najtežje je najti ustrezne definicije, ampak to je naše delo. tem poročilom moramo oblikovati eh, ustrezne pogoje, tako na ravni, na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav članic. Ti pogoji morajo zagotoviti varna delovna mesta in dostojanstvene delovne pogoje za delavce. Hvala lepa, gospod Silikiotis. To je bila zadnja točka dnevnega reda za dopoldne. Vidimo se spet ob treh popoldne. Spet se sestanemo v tem prostoru in takrat bo sledilo glasovanje. Naslednje.